Uh, Dragi kolegi, odločili smo se, da še malo počakamo. Če bo morda prišlo skusila več kolegov, ampak izgleda, da ne. Rada bi pozdravila komisarja De Huhta, ki nas bo informiral o akti. To je trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju. O tem smo v tem parlamentu že večkrat govorili. Brez nadaljnega pa komisarju predajam besedo, potem pa bomo imeli priložnost tudi za vprašanja in odgovore. Much, uh... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani člani in članice parlamenta, hvala, ker ste me povabili danes v ta odbor. Opazil sem zanimanje odbora Libe za akto. Slišal sem tudi za skrbi, ki so jih izrazili številni člani tega odbora in zato sem hvaležen za to priložnost, da se z vami pogovorim o tem. Vedno sem zagovarjal vladavino prava in državljanske pravice in zato veste, da ne bi zagovarjal sporazuma, če bi obstajal kakšen razlog, da bi to slabo vplivalo na državljanske pravice. Na to se bom še vrnil. Najprej pa bi rad spomnil na kontekst pogajen. Tukaj se pogajamo o sporazumu, za katerega mislimo, da bo pomemben za zagotavljanje konkurenčnosti na svetovnem trgu. Če želimo ostati konkurenčno gospodarstvo, potem se moramo zanašati na eh, ekskluzivnost znamk, eh, na inovativnost in tako naprej. In to je ena naših komparativnih prednosti na svetovnem trgu. Zato moramo zagotoviti, da bomo te konkurenčne prednosti ustrezno zaščitili uh, na naših izvoznih trgih. In uh, to zadeva tudi evropske državljane. Gre za njihova delovna mesta, za varnost. Uh, vse to mora ostati zaščiteno. Evropski državljani bodo imeli korist od akte. Ne gre za to, da bi ustvarjali nekega velikega brata, kot so nekateri to skušali prikazati. Uh, pomembno je varovanje intelektualne lastnine, pravic intelektualne lastnine in to tako, da bomo eh, pritegnili tudi eh, gospodarstva, ki se zdaj pojavljajo. Zagotoviti moramo, da bodo inovacije zaščitene na tistih trgih, ki so za nas pomembni. To je eden naših glavnih ciljev, o katerem se seveda vsi strinjamo. Vsi ste videli, osnutek besedila o akti, ki je bil izdan aprila in upam, da vas je to pomirilo, upam tudi, da vam je omogočilo, da bodo glavna načela, ki so bila izpostavljena pri teh pogajnih in ki sem jih tudi sam izpostavil na plenarnem zasedanju, spoštovana. Cilj akte je, da se ukvarja z eh, kršitvami na veliki ravni ki imajo uh, močne komercialne posledice, trgovinske posledice. Ne gre za to, da bi uh, šlo za kakšne omejitve, da bi na ta način nadlegovali potrošnike ali kaj podobnega. Mnogi ste izrazili dvome o tem in zelo se veselim vaših argumentov in vaših vprašanj, da uh, bomo videli, kako akta vpliva na spoštovanje državljanskih pravic. Pri akti gre za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. Ne bo pa to spremenilo prava glede intelektualnih pravic. Gre za to, da se pravice spoštujejo in uveljavljajo tudi na sodiščih. Akta bo zagotovila, da bodo modni oblikovalci, umetniki, proizvajalci avtomobilov in tako naprej eh, imeli eh, zaščitene svoje pravice tudi izven Evrope akta mora ostati v skladu z evropskim akijem. Tudi s trenutno eh, stopno harmonizacije eh, tega regulativnega okvira in eh, v skladu z evropsko zakonodajo o varovanju intelektualne lastnine. Akta bo Eh, tukaj si prizadevala za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine. Četrtič, zagotovili bomo tudi, da akta ne bo, um, ne bo ovirala uh, dostopa do naših trgov. Poleg tega se mora spoštovati uh, carinsko pravo Evropske unije. tudi dostopa do generičnih zdravil akta ne bo ovirala. E, poleg tega smo imeli pogajanja z Svetovno trgovinsko organizacijo in e, akta, e, akta se ne ukvarja z vsemi temami. Ne gre za carinska pogajanja. Akta ne more vplivati na trgovanje z generičnimi zdravili. tudi ne vpliva na javno zdravje. Rad bi povedal tudi nekaj o pogajanjih, ki so se odvijala v Lucernu med 29. junijem in 1. julijem letos. Tam smo dosegli dober napredek. Večkrat je šlo na račun ambicij akte. Evropska unija uh, si bo prizadevala, da se bo evropski aki spoštoval. Uh, imamo poglavje o internetu. kjer prej še ni bilo dogovorjenega besedila v okviru uh, večstranskih pogajanj. Evropska zakonodaja je bila vir uh, dobrih idej tudi za akto na pomembnih področjih, kot je uveljavljanje teh pravic na mejah, je postalo jasno, da je potrebno soglasje med eh, strankami akte in to bo mogoče samo s tem, da najdemo skupni imenovalec. Mm, treba se bo pogajati z različnimi udeleženci akte. Imeli pa smo nekaj razočaran tudi na področju uh, akte. Evropska unija ima zelo raznoliko osnovo uh, za uh, trgovanje. Um, številni proizvodi se soočajo s kršitvami in uh, to je treba rešiti. Številni naši partneri so vzrajali, da se znamke uh, eh, morajo vključiti v akto oziroma da je to edina stvar, ki se vključi, mi se pa s tem ne strinjamo in želimo zagotoviti in zaščititi evropske interese. Konec julija bomo imeli srečanje v Washingtonu, bližamo se koncu igre, ampak zahtevali bomo še nekaj krogov pogajanj, da se bodo ta zaključila. Glede transparentnosti, tukaj je Evropska unija partnerje prepričala, da se strinjajo z tem besedilom. To je bila zahteva parlamenta in veseli me, da smo to dosegli. Besedilo je bilo izdano aprila. Zadnje pogajanje, zadnji krok pogajan uh, eh, je potekalo v Lucerno, kot sem rekel, in je bilo pomembno. Upam, da se ne bodo vrnile, vrnila razna sumničenja iz preteklosti in besedilo, ki smo ga dosegli, je uh, dober kompromis. Veliko opcij je bilo na mizi in nismo dodali novih določb. Eh, to besedilo bomo razdelili tudi v Evropskem parlamentu in vi boste še naprej dobro obveščeni. Za zadnje besedilo uh, smo že zagotovili, da je prišlo v odbor INTA, v sekretarjat tega odbora kajti tudi oni so sodelovali pri pogajanjih. Besedilo bomo dali na razpolago tudi vam. Vendar pa je samo za vašo lastno uporabo in ne sme krožiti izven parlamenta. Spodbujam še nadalje razprave eh, s člani tega parlamenta. Včeraj smo se dobili in eh, resnično si želim eh, dialoga z vami in z vašimi kolegi. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. E, dva sta se zaenkrat javila k besedi. Prvi je gospod Lambrinidis. Izvolite. Thank you and thank you, hvala, hvala gospod komisar za vašo prisotnost tukaj in za te informacije, ki ste jih podali. Kot smo izvedeli v zadnjih mesecih, ko smo si prizadevali za informacije o akti, preden je bil izdan dokument aprila, je uh, hudič v podrobnostih splošne izjave, da se bodo zaščitile temeljne pravice in da se bo ohranil evropski aki. Uh, so vedno uh, imele še kakšno opombo, uh, ki je temu nasprotovala. Spomnili se boste tega izpogajen pred nekaj meseci. Uh, In dokler nimamo besedila pred sabo, ko bomo lahko dejansko videli, katere alternative so bile sprejete na pogajanjih v preteklosti, eh, bomo vključeni samo v neko teoretično razpravo. Vendar glede na to, kar vemo do zdaj, naj vas najprej vprašam, ko govorite o mejah in o izvajanju intelektualnih pravic prek meja, ali je po vašem mnenju izključeno, da bodo mejni organi imeli pravico eh, preverjati laptope, računalnike, iPode potnikov ali pa bo to morda redna praksa pod akto. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje eh, pa se nanaša na naslednje uh, eh, akta ste rekli, pri akti ne gre za uh, tri, uh, tri načine spoštovanja zakona, ampak ali boste sprejeli kakšne ukrepe, da se pravice zaščitijo. Akta namreč predlaga, tako je bilo tudi v preteklosti in to je tudi zapisano v pombah, da bodo zakoni da zakoni ne bodo zadevali zasebnih podjetij. Če sem jaz recimo zasebno podjetje in akta tega področja ne definira, pa tudi tega ne prepoveduje, bom morda zato, da zaščitim svoje, uh, svoja sredstva, svoje uh, premoženje, še posebej, če sem majhno podjetje. Ali morda bom prisiljen slediti uh, potem uporabnikov, da zagotovim, da se ne bo nič zgodilo. Moram zagotoviti, da se uh, uresniči to, o čemer govorimo. Zato upam, da pogajalci lahko na nek način zagotovijo, da Eh, take splošne oziroma konkretne navedbe v akti ne bo. Veliko bi še lahko povedal, ampak žal mi je, zaenkrat nismo dobili dovolj informacij. Veselim se, da bom prebral besedilo. In zanima me, kdaj bomo sploh prišli do njega, kajti če ga boste dali na razpolago zdaj, ga bomo dobili šele septembra, kajti zdaj vsi odhajamo. To pa bo že dokaj pozno. V trenutnih okoliščinah ne vem, kaj eh, drugega bi lahko naredili. Mm, bomo pa tekom razprave še dobili dodatne informacije, upam. Eh, lahko naredimo nek krok vprašanj in boste potem odgovorili, da gospa Keller pridružila bi se tem skrbem, ki so bile izražene. In rada bi povdarila tudi, da resolucija Evropskega parlamenta ni pozvala samo do dostopa do informacij za poslance, ampak tudi za splošno javnost. Eh, tega dostopa zdaj ni. In treba bi bilo vedeti, katera stran je temu nasprotovala in zakaj je bilo tako, zakaj javnost ne sme do dokumentov zanima nas tudi, ali bo ta stran še naprej nasprotovala temu, da se objavijo novi dokumenti v prihodnosti. Kot ste rekli, je za nas zelo težko oceniti, kakšni bodo učinki različnih poglavi sporazuma akta. Za nas bi bilo zelo pomembno, da dobimo neko zunanjo podporo pri tem, česar sami ne moremo narediti, dokler so dokumenti tajni. Zdi se, da komisija ni izvedla nobenih eh, ocen vpliva, eh, ko gre za dostop do zdravil, za eh, prenos tehnologije in tako naprej. Zanima nas tudi prenos tehnologije, kot sem rekla, kakšen učinek bo akta imela na tem področju. Komisija je vedno govorila, da nočejo imeti vpliva na generična zdravila, ampak kje je dokaz za to? Kje je dokaz, da se to ne bo zgodilo? To je vse zelo pravniško. E, vidim učinke tega tudi pri uveljavljanju zakonov, pri e, dostopu do zdravil, ta je zdaj bolj omejen, tudi v sporazumu TRIP in imam resne dvome o tem. Zdi se mi, da obstaja omejitev tudi pri generičnih zdravilih. To je zelo težko oceniti, če nimamo nobene ocene uh, vpliva in če besedila niso objavljena. Komisija sicer trdi, da učinka ne bo, ampak vse lepo in prav, samo to ni dovolj. Izkazalo se je že, da tisto, kar, kar trdi komisija, ni vedno res. Potrebujemo torej dostop do teh podatkov, do teh dokumentov in zanimivo bi bilo vedeti, katera stran torej temu nasprotuje. Mi si želimo tudi nekih varovalk, ki bodo zagotovile, da bo zaščita podatkov in da bodo generična zdravila na voljo, da bodo zagotovljena ni dovolj, da imamo samo neko navedbo vsega tega. Zaenkrat torej ni nobenih varovalk. Ali boste to še vključili in če da, do kakšne mere? Morda bom zaenkrat zaključila in tudi sama se že veselim besedila, da ga bom prebrala. Hvala. Hvala, gospod Enču. Imam dve vprašanje. ali komisija razmišlja, da bi uh, ustvarila nek pravni okvir za sankcije, če se pravo um, intelektualnih pravic ne bo spoštovalo, ali se upošteva tudi socioekonomski vpliv vsega tega. Mislim, da je nesprejemljivo, da se uh, nekako izenači zelo resne kršitve, kot naprimer piratstvo, ki ima uh, ki ima učinek tudi na zdravje posameznikov, pa potem gre za piratstvo naprimer na področju kozmetike, ponarejanje eh, zdravil in tako naprej. Uh, druga stvar pa je piratstvo na internetu. Zanima me, ali tisti, ki zagotavlja internetne storitve, ali so tudi odgovorni za uh, dejavnosti, ki jih. Uh, vodijo njihovi, njihove stranke ali morajo zagotoviti neke filtre na svojih straneh. Razmišljam o situacijah, v katerih uh, se kršijo um, pravice intelektualne lastnine. Gospod Alvaro. Oh. Sem mislila, da ste prosili za besedo, pa očitno niste. Zdaj pa gospod komisar za odgovore. Okay. Um, All, what, uh, the Najprej kontrola na mejah oziroma pregledi, ali lahko to zagotovim, to vprašanje je bilo postavljeno. In tukaj imam neko splošno, splošen odgovor, tudi za gospod Keller. Jamstvo je v pogodbi. živimo v vladavini prava in če nekaj ni dovoljeno, če pravo tega ne dovoljuje, potem je to prepovedano. In to je splošna eh, klauzula, ki velja za vse. Velja tudi za mejne preglede in v tem smislu lahko garantiram, da ne bo pregledov računalnikov uh, potnikov na mejah. Leta 2003 je uredba o carini v EU zagotovila, da potnikov ni treba pregledati, če eh, blago ni del neke trgovine oziroma če ne gre za orožje in tako naprej. In če gre samo za računalnike, laptope, iPode, če ni uh, nekega namena kršitve gospod Lambrinidis, to ni del akte, kot boste vedeli, to je del evropskega zakona, evropske zakonodaje, ali lahko to delate ali ne. To je del materialnega prava, akta pa je proceduralno pravo. In tukaj morate pogledati evropsko ali pa nacionalno pravo. Dejstvo oziroma razlog za to, da tega ne najdemo v akti, je v tem, da pri akti gre za postopke, za uvajanje, uveljavljanje zakona in kako se nekaj uveljavi. Upošteva pa se seveda pravo Evropske unije. Ali bo to spodbujalo ali pa ne ponudnike interneta. Da eh, na svoji strani dajo neko eh, razumno vsebino, da ni nekih eh, prepovedanih vsebin. Akta ne prepoveduje tri stranskega pristopa in odgovor je spet isti. Imamo države članice, ki imajo ta tri stranski pristop. To se z akto ne bo spremenilo. Od držav članic je odvisno, da se o tem odločijo. Morda tudi Evropska unija eh, v trenutni situaciji. Tudi Evropska unija bi lahko sprejela zakonodajo na tem področju, ali bomo lahko imeli ta tristranski pristop ali ne. To ni izključeno. Mm, to, ta zakonodaja bi bila materialna zakonodaja. Zdaj imamo zakonodajo na evropski ravni, na nacionalni ravni. In to pomeni, da bo akta orodje za izvajanje te zakonodaje. Moja država, na primer, tega nima, tako da akta tega v Belgiji ne more izvajati. Kaj ti zakona za to ni? in na ta način moramo gledati na stvari. Gospa Keller, kdo nasprotuje objavi dokumentov? Mislim, da je o tem težko govoriti. Težko bi vam to povedal. Ampak, če si ogledate, kaj se je zgodilo v preteklosti, boste sami eh, našli odgovor na to vprašanje to gotovo ni Evropska unija, ampak pogledajte, kaj se je dogajalo v preteklosti in odgovor vam bo kar avtomatično prišel na misel. V teh okoliščinah besedila ne moremo uh, zagotoviti za splošno javnost, smo ga pa dali na voljo vam, zdaj je na razpolago in lahko ga pregledate še vprašanje o generičnih zdravilih. To ne bo imelo vpliva na generična zdravila. Obstajali so problemi na mejah eh, z generičnimi zdravili, kajti carinske oblasti so skušale uveljaviti eh, materialne pravice intelektualne lastnine. In Evropska komisija je bila tukaj zelo jasna, zatrdila je, da se to lahko zgodi samo, ko se preverja, ali gre za ponarejeno blago. Ponarejanje zdravil je nevarno. In problem je tudi prodaja uh, ponarejenih zdravil na internetu večkrat gre za eh, placebo, placebo za nevarna zdravila in tako naprej. Ampak akta na to ne vpliva in tudi indijskim oblastem smo jasno povedali, da se to ne sme več ponoviti kar naenkrat so začeli prositi za posvetovanja in indijskim oblastem smo jasno povedali, da lahko to zapišemo tudi v prostotrgovinski sporazum, o, se, o katerem se zdaj pogovarjamo. Zdravila so zaščitena tudi z, z patenti ki jih ne pokrivajo ti kazenski ukrepi. Tudi to ni v pristojnosti akte. Ali smo izvedli kakšno oceno vpliva, kakšno študijo, mislim, da to pravzaprav ne bi bilo koristno. Komisija ne bo presegla akija Evropske unije. Eh, temeljimo naš tudi direktive o uveljavljanju intelektualnih pravic iz leta 2004 in pa nekega drugega sporazuma, ki še ni bil sprejet in čakamo tudi na študijo OECD o gospodarskem vplivu, ekonomskem vplivu ponarejenega blaga. Ta študija govori o ponarejenem blagu na mednarodni ravni eh, v vrednosti 200 milijard evrov. Gre za na desetine držav in veliko eh, vsebine je posvečene tudi piratstvu na internetu, piratstvu eh, medijskih sredstev in tako naprej študije vpliva, kot jih želite vi, pa uh, nismo naredili. Takih študij vpliva nismo naredili. Mi smo se osredotočali na to, uh, kar sem omenil. In pri akti naj še enkrat povdarim, ne gre za materialno pravo, ampak za postopkovno pravo. In ne moremo imeti študije o tem, o gospodarskem. Uh, Mm, vpliv v gospodarskem pravu, imamo lahko študije o tem, pa ne. In pomembno je, da smo dosegli ta sporazum, kajti gospodarski interesi so uh, zelo pomembni. Gospod Enšu, nisem razumel vašega vprašanja, žal mi je. Ne vem točno, na kaj ste se nanašali. v svojem uvodu sem omenil, da je še kar nekaj uh, nestrinjanja glede akte med partnerji uh, pri pogajanjih. Eden od teh nesporazumov oziroma nestrinjanj je tudi v tem, da večina pogajalcev želi samo zaščititi uh, Eh, blagovne znamke in pa intelektualno lastnino. Niso pa to pripravljeni storiti tudi za eh, geografske indikacije. Sam bi rekel, da je to neka rdeča uh, črta, da je tukaj meja. Če ne bomo geografskih indikacij vključili v sporazum, potem se sprašujem, kakšen je sploh uh, Mm. kakšna je korist vsega tega. Z, z Srednjo Ameriko smo se dogovorili o prostotrgovinskem sporazumu in želimo, da se naše geografske indikacije tukaj zaščitijo. Prišli smo do zaključka, da američani pri svojem prostotrgovinskem sporazumu eh, z Srednjo Ameriko so zaščitili te indikacije oziroma določene pravice, za katere se je izkazalo, da so isto eh, kot naše geografske indikacije. Mi pa iste vsebine pod imenom geografske indikacije nismo mogli zaščititi. Znamke so pripravljeni zaščititi eh, geografskih indikacij oziroma uh, porekla, pa ne. Mislim, da je to tista rdeča črta, meja, takšno je tudi mnenje komisije in držav članic. In ameriškim oblastem, oblastem v ZDA, sem povedal, da tega ne bomo sprejeli. Lahko imamo še razpravo o tem eh, in sicer o obsegu tega, kaj bomo pokrili in katere države bodo obvezane eh, to spoštovati če spoštovanja geografskih indikacij ne bo, potem bo to težko. Isto je treba narediti za znamke in po mojem mnenju, če tega ne zagotovimo, ne bomo dosegli ravnotežja. To je ključno pri naših razpravah. Vprašali ste tudi, ali bomo lahko to obravnavali še pred začetkom, ponovnim začetkom parlamentarnih dejavnosti septembra. In če bi se kaj zgodilo med počitnicami, ker imamo naprimer pogajanje uh, konec julija, vas bomo seveda obvestili ne bomo nehali delati med počitnicami. Ampak na začetku novega parlamentarnega obdobja bo situacija praktično enaka kot zdaj. Zato naj vas to ne skrbi. Iz razloga, ki sem ga omenil, bodo stvari približno iste kot sedaj. Um, povedal sem tudi, zakaj. Veliko je še nesoglasi kako naj se pokrijejo in zaščitijo pravice intelektualne lastnine v akti. Ne vem, morda gospod Enšu lahko razloži, kaj je mislil s svojim vprašanjem. Um, because, uh... Gospod Lambrinidis se je želel vrniti na svojo temo. Gospod Albrecht je tudi prosil za besedo. Ampak glede na to, da nas je zelo malo, vas ne bom omejevala, vas pa vseeno prosim, da ste čim krajši. Gospod Enšu, lahko razložite, prosim. Moje vprašanje je bilo naslednje. V prihodnem okviru pravnih ukrepov za tiste, ki kršijo pravice intelektualne lastnine, me zanima, ali bodo ti kaznovani. In Zanima me, ali se eh, v tem okviru izenačuje piratstvo eh, z zdravili, naprimer, eh, ali se izenačuje to piratstvo s piratstvom na internetu, ko nek otrok potegne film z interneta. Ali bodo kazni za oba prekrška enake? Mislite, da je normalno, da se izenači uh, Eh, piratstvo oziroma ponarejanje nekega zdravila in pa piratstvo na internetu, eh, ko gre za glasbo, naprimer. Um, for the, uh, the, the downloading of... Za downloadanje z interneta uh, vem, da se to dogaja zelo masovno. Ponarejanje zdravil Mm. Celo v majhnih količinah pa je lahko zelo nevarno. Ne gre samo za ponarejanje, gre za javno zdravje. In tukaj ima carina pravico in dožnost, da to preveri. Preveriti morajo, ali so nevarni proizvodi uh, na trgu, ali se uvažajo in tako naprej. In tukaj bi se zauzel za to, da je dobro, da se preverijo tudi majhne količine, ne glede na to, ali so zaščitene s patenti ali ne. Mm, ne gre za to, ali neko zdravilo uh, uh, vsebuje nevarne snovi ali ne, oziroma ali se to dogaja na uh, zelo uh, pogost način in v velikih količinah. Gre za to, da so taka zdravila lahko nevarna. Uh, vsebujejo nevarne substance. Kako bomo to izvajali, o tem se bomo še pogovarjali. Ampak to se meni ne zdi uh, stvar postopka, ampak stvar vsebine. Nujno je, da zagotovimo, da se nevarni proizvodi ne uvažajo v Evropsko unijo. Mm, mislim, da je to nekaj posebnega. Okay. Um, then we're, we're about to conclude. Mr. Lambrinidis, very briefly, because you've already had one turn. Uh, gospod Lambrinidis, zelo na kratko, še enkrat. Komisar, nočem vas dolgo časiti. To, ta vprašanja so občutljiva, zlasti, ko gre za varstvo intelektualnih pravic. Pogajalske strani v akti so bile pod pritiskom mnogih lobistov, to so v glavnem industrije, velika podjetja, eh, potem eh, glasbene korporacije, filmski proizvajalci in podobi. Nihče ne želi, da eh, lastniki intelektualnih pravic ne bi dobili tistega, kaj jim pripada. Sedaj živimo v 21. stoletju, še vedno pa gledamo na intelektualne pravice z očmi iz 19. stoletja. In veliko ljudi skrbi to, da namesto, da bi našli nove načine, kako zagotoviti ustrezno nadomestila eh, avtorjem in pa lasnikom intelektualnih pravic, in pa da zagotovimo istočasno tudi neomejeno pravico eh, interneta, pa se sedaj akta uporablja eh, drugače. Stavros, Stavros, a si lahko malo krajši. Maš prav. Ali mi lahko poveste, kakšen kompromis ste dosegli v zvezi s komercialnim obsegom, o katerem ste govorili prej? E, komercialnim obsegom nalaganja z interneta filmov oziroma glasb v akti. Prejšnje besedilo je vključevalo tudi nalaganje ki ni bilo eh, pogojeno s finančnim dobičkom. Ali je to še vedno del sporazuma akta, je to še vedno v novi različici ali pa ste eh, kršitev intelektualnih pravic omejili na tiste primere, ko gre za komercialni obseg eh, downloadanja. Sedaj bom končal, Sofi. Ampak ena opcija je bila če damo na eh, obveznost ponudnikom internetnih storitev, da, da, je, da posredujejo identiteto eh, uporabnikov, ki downloadajo, ki nalagajo glasbo eh, ponudnikom internetnih storitev. To je bilo tudi v enem od členov napisano. Ali ste to sprejeli ali ne? To moramo vedeti. Sedaj se razpravlja o tem, da morajo ponudniki internetnih storitev obvestiti druga zasebna podjetja o mojem vašem eh, delovanju na internetu. To nas zelo skrbi. Kakšne so točno obveznosti ponudnikom internetnih storitev po trenutnem besedilu? Jan Albrecht, zadnji. Hvala lepa, gospod predsedujoči, se popravljam, gospa predsedujoča tu so tri stvari, ki jih želim podariti. Najprej. Mislim, da moramo jasno povedati. Naša rezolucija, ki smo jo sprejeli v Evropskem parlamentu, pravi, da želimo, da je akta zožena na osnovne interese, to so pa ukrepi proti ponarejanju. Meni se torej zdi, da je kršitev in zakonodaje o intelektualnih pravicah izven tega področja, kakor tudi eh, izvajanje te zakonodaje. Torej, proti ponarejanje, ukrepi proti ponarejanju, to so ukrepi, ki se nanašajo na trg, ne pa samo na eh, izvajanje zakonodaje o intelektualnih pravicah. To je parlament rekel nasplošno v resoluciji, ki je bila široko podprta. Jasno mi je, da če bo akta bolj zahtevna, kot je pa aki, ne bo dobila ustrezne podpore. To je ključno sporočilo naše resolucije, tega se morate zavedati vnaprej. In to pomeni še nekaj. Če govorimo o tem uh, three strike mehanizmu, to je uh, Eh, Telekomu svežen, ti imajo močne verovalke in nemogoče bi bilo, da bi države članice ogrozile ta sistem trenutno. V pogajja njihov akti ne morete govoriti, da bodo države članice same odločene o tem, zato ker obstaja evropsko pravo o tem mednarodne sporazume je mogoče spogajati, ampak morajo biti v skladu s tem, kar že obstaja. Sicer stvari ne bi bile skladne in ta hiša je jasno rekla, da kaj takega ne moremo podpreti. It's, it's really right. V bistvu gre za temeljne pravice in gre za pravno državo oziroma vladavino prava. To so občutljiva vprašanja. Govorimo namreč o ukrepih, eh, ki so povezane z odgovornostjo ponudnikov internetnih storitev, govorimo o kazenskih sankcijah. To pa je področje, v katerega mora parlament biti vključen. Takrat, ko gre za nove ukrepe, ko se sprejemajo nova pravila, pa je bolje, da se tu začne s parlamentom sodelovati že od začetka, namesto da se mu skušate izogniti. In na koncu, zelo, zelo pomembno je, da imamo eh, ne le ukrepe izvrševanja prava, eh, prava, ampak tudi, da se dogovorite o varovalkah. Tu gre za eh, prenos tehnologije, za skupne proizvode. In to je zelo pomembno za ta parlament. Hvala. Hvala, komisar. Najprej. Gospod Lambrinidis. Komercialni obseg, kaj to je, tega eh, zakonodaja Evropske unije ne opredeljuje. To pomeni, da je opredelitev komercialnega obsega stvar vsake države članice. To eh, bo pravilo, to bo delalo ali zakonodajo v posamezni države članice ali pa sodišča. V členu 2.1.4 imate definicijo. Tukaj piše, kaj je komercialni obseg. Če mednarodni sporazum vključuje tako definicijo, bi to prav gotovo bilo potem bolj eh, pomembno oziroma bi imelo prednost pred eh, nacionalno zakonodajo. Seveda, če bi to bilo v sporazumu akta, ampak ne bo. Uh, the uh, ISP regime, uh, is fully in line with Režim ISP je uh, usklajen z direktivo o e-trgovini in tu ne bo novih obveznosti. Gospod Lambrecht. Uh, eh, gosp odgovor gospodo Albrehtu. Nujno je okrepiti boj proti nare, ponarejanju, zato ker je vedno več ekonomskih subjektiv takih, ki proizvaja proizvode, da, ki potrebujejo zaščito, recimo eh, proizvodi z eh, zajamčenim geografskim eh, projektom, potem eh, avtorske pravice in podobno v sektorju zabaviščnih storitev. Kar pa zadeva transparentnost in pogajanja. Eksplicitno v devetem odstavku se omenja ponarejanje. Področje tega ni enako, ni jasno, ampak lahko rečemo, da to pokriva blagovne znamke in pa avtorske pravice. Deseti odstavek. Potem so pa tu še industrijske intelektualne pravice, ki vključujejo eh, blagovne znamke. In resolucija zahteva od komisije, da se spogaja za, klauzule, za izvršne klauzule v skladu za zakonodajo EU. Točno to pa je tisto, kar počnemo. Vendar pa komisija ne zahteva od strani v akti, da uvedejo carinske kontrole oziroma kazenske sankcije za kršitve patentnih pravic. Eh, jaz sem prej govoril o konkretnem primeru generičnih zdravil. To je v skladu z režimom TRIPS, ki zahteva od članic STO, da uvedejo eh, izvršne ukrepe v primeru kršitev vseh intelektualnih pravic, vendar ne razširja teh eh, obveznosti na te vrste ukrepov, se pravi kombinacije carinskih in pa kazenskih postopkov. Omenjajo se TRIPS sporazumi v zvezi z izjemami in Eh, varovalkami, tudi to bo veljalo v. Tudi to se bo uporabilo pri akti. Najlepša hvala, komisar. Mislim, da smo izčrpali vsa vprašanja. Izčrpali smo naš čas, vaš čas in zato najlepša hvala, ker ste prišli. Kolegice in kolegi, predsedovanje bom dala pravemu predsedniku, ki je prišel v mest, tako da bo vas komisarjem oba odšla. Ah, bah. Good afternoon, dear colleagues. Dober dan, kolegi, sedite. Bomo nadaljevali. Meni je samo to žal, da mi ni uspelo priti na prvi del tega sestanka odbora Libe, kajti obtičal sem, V Španiji zaradi neizogibnih obveznosti, ampak naša spoštovana kolegica gospa Sofi Inkfeld, ki je predsedovala prejšnjemu delu tega sestanka našega odbora, je verjetno dobro opravila svoje delo. To In nadaljevali bomo tam, kjer smo končali z naslednjim z naslednjo točko dnevnega reda, to gre za predstavitev študije, ki govori o preiskavi povezav med organiziranim kriminalom in korupcijo. Predstavitev je pripravil Center za demokratične študije in sicer v dveh knjigah. Gre za zelo pomembno stvar, ki je zaskrbljujoča za vse nas člane odbora Libe in to je zaskrbljujoče tudi za vse druge. Uh, vse druge, ki jim je pri srcu preventiva vseh oblik organiziranega kriminala, zlasti, ko gre za povezavo s korupcijo po EU. Gospod Štefano bo predstavil to temo. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospe in gospodje, članice in člani Evropskega parlamenta. Veliko veselje nam je biti tukaj danes. Nekoliko smo spremenili svojo predstavitev, malo se razlikuje od tega, kar imate eh, v svoji eh, dokumentaciji, zato ker imamo sedaj manj časa. Eh, več časa bomo pustili vprašanjem. Eh, V pol ure nameravamo predstaviti na, eh, našo študijo. Eh, več nas bo govorilo, najprej bom govoril jaz, potem bo gospod Aleksandar Stojanov, ki je vodja eh, raziskav v centru, eh, bo govoril o metodologijo in pa rezultate študije bo govoril gospod Filip na moji desni. Na koncu bomo končali s priporočili, ki jih imamo za Evropski parlament in pa za Evropsko komisijo ter tudi za države članice. Naj začnem eh, na hitro s predstavitvijo predstavitvijo Centra za demokratične študije, potem si bomo pogledali cilje in kontekst študije, metodologijo in potem si bomo na kratko pogledali tudi povezavo med organiziranim kriminalom in korupcijo in na to se bomo dotaknili še priporočil. Letos praznujemo 20 let od ustanovitve leta 1990, to je neverjetno stara institucija v primerjavi s standardi novih držav članic. In ukvarjamo se s tremi vrstami dejavnosti vseh teh 20 let. Ukvarjamo se z eh, ekonomskimi, sociološkimi in pravnimi raziskavami, potem javno ozaveščanje. Upamo, da smo na ta način prispevali k razvoju demokratične eh, tržne ekonomije v Bolgariji in v novih državah članicah. In prav tako smo sodelovali tako z bolgarsko vlado in z Evropsko komisijo. Skušali smo na ta način bolj vplivati na oblikovanje politik na evropski ravni. Ta center je bil ustanovljen leta 1990 in v teh vseh letih smo se ukvarjali z različnimi temami. Prav tako imamo več institucionalnih ureditev, smo nacionalna eh, kontaktna točka za eh, AGIS agencijo, potem sodelujemo s Svetom Evrope in pa z uh, eh, globalnim no mrežo za načrtovanje. Imamo kar prečej uh, eh, organizacije, ki nas podpirajo. Smo projektna organizacija, kar pomeni, da se javljamo na razpise. In v zadnjih treh, petih letih je bil letni proračun okoli milijona evrov. 70 odstotkov tega proračuna prihaja iz EU virov. Zlasti sodelujemo z generalnim direktoratom za eh, pravico, svobodo in varnost. Tu gre za študije, ki jih pripravljamo na podlagi pogodbe, kjer preučujemo organiziran kriminal, korupcijo, in eh, povezane zadeve. Sodelujemo tudi z Generalno direkcijo eh, za raziskave in sicer eh, na podlagi sedmega okvirnega programa in sicer se tu sredotočamo na pravosodne zadeve. Nakratko še nekaj o evropskem kontekstu. Naj povem, zakaj je to tako pomembno v tem trenutku. Mislim, da vsi v Evropi vemo, da smo še toliko bolj povezani in so odvisni zaradi krize. Eno od pomembnih vprašanj na področju pravosodja in notranjih zadev je to, da e, je organiziran kriminal in korupcija, da sta prisotna v vseh državah, da sta povezana in upamo, da bo novi štokholmski program, zahvaljujoč Lizbonski pogodbi, bolj zaživel. Poskušali bomo pokazati, da smo se svojo študijo ugotovili, da potrebujemo več usklajenega delovanja na evropski ravni. Sedaj bom dal besedo gospodu Aleksandru Stojanovu. Gospod Stojanov vam bo predstavil cilje in kontekst te študije ter tudi metodologijo te študije. Hvala lepa. Glavni cilj je te študije o organiziranem kriminalu in korupciji in zlasti o povezavi med obema je zagotoviti okvir za bodoče analize za raziskave in oblikovanje politik za države članice in Evropsko komisijo. Preiskovalna narava tega projekta izhaja iz dejstva, da eh, ne obstaja neko skupno razumevanje, zato smo začeli z definicijami. Eh, na koncu pa smo želeli priti do trdih podatkov, objektivnih podatkov o prisotnosti korupcije in organiziranega kriminala v državah članicah. Glavni cilji te študije so torej lahko sledeči. Izrazimo jih lahko v trih točkah. Kateri so vzroki in glavni dejavniki korupcije in organiziranega kriminala, kakšna je povezava med korupcijo in korupcijo, Eh, organiziranim kriminalom. Ta stvar je dobro znana na splošno, ampak pomembno je to stvar nekako mapirati in imeti celovit pogled. In potem smo skušali ugotoviti, kako se ta povezava kaže v različnih državah članicah. Drugič, želeli smo identificirati najboljše prakse v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu v državah članicah. In tretjič, želeli smo oblikovati nekaj sklepov o tem, kakšen naj bi bil bodoči okvir za analizo in spremljanje organiziranega kriminala in korupcije, ki bi ga lahko potem uporabili v vseh državah Evropske unije. Pristop. Pa prve uvire, s katerimi smo se srečali pri tej študiji. takole. Kako zbrati vse definicije in kako najti eh, eno uporabno definicijo organiziranega kriminala in korupcije. To, kar je novo v tej štadi, je to. Korupcijo Torej, v organizirani kriminal smo vključili tu, tu, tudi tako imenovani kriminal belih ovratnikov, se pravi določene eh, nezakonite dejavnosti administracije. Eh, zlasti eh, smo upoštevali povezavo s specifičnimi konkretnimi trgi. Druga nova stvar v definiciji je pa ta, se opravičujem. Vključili smo tudi zasebni sektor. To vprašanje je nekoliko sporno, zato ker o korupciji v zasebnem sektorju običajno govorimo kot o goljofijah. Običajno zasebni sektor izven koncepta eh, organiziranega kriminala in korupcije. V glavnem gre, gre za zlorabo moči, kadar govorimo o korupciji, zlorabo moči za lasne koristi. Drugi specifični del, ki je povezan s študijo, je merjenje razsežnosti organiziranega kriminala. To se nam je zelo kar težko, Poskušali smo uporabiti objektivne kazalnike in ko govorim o objektivnih indikatorjih organiziranega kriminala, vam lahko pomen, da smo zbirali podatke o teh kazalnikih, podatke o dejavnostih in trgih. Recimo, nelegalni eh, trg drog, ta je indikator ravni, na kateri organizirani kriminal v neki državi deluje. V skladu s predpostavko, da če je obseg tega trga zadosti velik, potem verjetno ta trg eh, obladujejo določene sile, to so ljudje ali skupine, ki eh, v velikem obsegu nezakonito delujejo na takem trgu. Kar pa zadeva metodologijo, ki smo jo uporabili za to študijo, Ta metodologija vključuje več metod. Najprej, kot običajno, smo pre pregledali literaturo, se pravi, pobrali smo tiste podatke, ki so na razpolago v literaturi o e, korupciji in organiziranem kriminalu. To pomeni, da smo preučili vse študije, ki so že bile narejene v različnih državah EU. Drugič, drugi glavni del naše metodologije vključuje analizo statističnih podatkov, približno 105 kazalnikov za mirjanje različnih vidikov korupcije in organiziranega kriminala. Vrednost te analize je bila ta, da smo lahko preučili dve glavni vprašanje. Prvič, ali obstajajo statistično signifikantne povezave, ki dokazujejo, da obstaja povezava med organiziranim kriminalom in korupcijo. Tukaj gre za dvosmirne povezave in potem ali bi to lahko povezali z določenimi specifičnimi eh, značilnostmi držav članic in drugo vprašanje, ali je mogoče države razdeliti v skupine, pač na nek določen način, tako da bi zmanjšali raznolikost in kompleksnost tega fenomena. In ali je potem to mogoče kasneje uporabiti za to, da bi oblikovali specifičen pristop do specifičnih skupin držav. V deloma nam je uspelo doseči ta cilj, sedem takih grozo držav smo oblikovali in na podlage tega smo uporabili četrto metodo, to je pa metoda študija v primera. S to metodo smo bolj natančno preučili povezavo med organiziranim kriminalom in korupcijo v specifičnih konkretnih državah. In to nam je dalo kar precej zgovorno sliko o tem, kako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 je zelo zapletena. To je pokazala naša analiza. In to lahko eh, nakratko povzamemo se tremi skupinami dejavnikov, s katerimi je mogoče razložiti, kako se ta povezava kaže v določeni državi in kako ta povezava deluje dejansko. Med najpomembnejšimi dejavniki so naslednji, zgodovinski dejavnik. To, eh, pom, to pomeni različne pos, procese, ki so potekali v državah članicah. Recimo tranzicija v vzhodnji Evropi, v času tranzicije je nastalo dosti dejavnosti, ki, so, ki spadajo v sivo in črno področje. To so dejavnosti, ki so povezane s preoblikovanjem lasništva v vseh teh državah. druga tipična situacija, nacionalistična gibanja v eh, raznih državah, recimo na Severnem Irskem, eh, v Baski, eh, na Korziki in tako naprej. Potem druga skupina dejavnikov so pa socialni faktori države, kjer so prihodkovne razlike večje in kjer obstajajo močne družinske vezi, kjer imajo tradi tradicijo v upravljanju, imajo določen dostop do boja proti korupciji na trgu. To so specifične kulturne značilnosti posameznih držav. Lahko, si stvar pogledate od bliže, preberite si poročilo, pa boste bolje spoznali te povezave. Prva naloga pri analizi podatkov je bilo mapiranje povezave med korupcijo in pa organiziranim kriminalom. Kaj smo ugotovili, ko smo preučevali eh, te zbrane eh, podatke o indikatorjih? Tole. To je več ali manj znana stvar že iz prejšnjih študijev. Ampak še enkrat se je to potrdilo in sicer gre za naslednje. Imamo dve obliki povezav, ki obstajajo. Najprej je tu povezava med ravnjo gospodarskega razvoja, izražene v BDP eh, na glavo prebivalca, potem sta pa tu še drugi, eh, dve variabilni eh, ravni korupcije in ravni kontrole korupcije. bolj kot je drž država razvita in boljša je kontrola, nižja je korupcija. To je splošna povezava. Statistično pa je najmočnejša korelacija med organiziranjem kriminalov korupc in korupcijo na eni strani in pa tipom države na drugi. To je pa uh, povezava z učinkovitostjo vladnih institucij. Bolj kot so učinkovite, manj je korupcije. In eh, Potem so tudi strukture organiziranega kriminala šipkejše, če so institucije močnejše. Potem naslednja povezave. Stat, statistična povezava z organiziranim kriminalom. Korelacija med indikatorjem, ki meri ti dve variabli po državah, to je nič celih sedem, mo, eh, kaže se, da med tema dvema variablama obstaja močna eh, korelacija. Organiziran kriminal korupcijo uporablja kot sredstvo, po drugi strani pa koruptivno okolje omogoča lažje delovanje organiziranega kriminala. Se pravi, oba fenomena se med sebojno pogojujeta, pozitivno in negativno. Kakorkoli že, Število držav, število povezav, število uh, kazalnikov je preveliko za tako študijo in za to, da bi lahko poročali o rezultatih. In zato bo, je bila naša naslednja naloga ta, da grupiramo države in da pokažemo specifične značilnosti držav. In potem smo iz vsakega tega grozda izbrali eno državo, da smo potem naredili študijo primera. Z analizo teh grozdov smo prišli do naslednjih rezultatov. Skupaj imamo sedem grozdov. Na levi strani tega grafa lahko vidite prvi grozd. To so skandinavske oziroma uh, skandinavske države. Ja. Tukaj gre za zelo visoko raven nad korupcijo, gre za nizko stopnjo koruptivnosti družbe in eh, malo organiziranega kriminala. Na desni strani spodaj vidite prikazane uh, nizke BDP številke za tiste države, kjer je visoka raven koruptivnosti, veliko organiziranega kriminala in tako naprej. Na sredini pa so uh, grozdi, kjer je šlo za dva konkretna primera. Prvi konkretni primer je bil Francija, drugi pa Italija. Ne ene, ne druge države nismo mogli vključiti v druge grozde zaradi njunih uh, specifik. Imata obe državi namreč visok uh, bruto domači proizvod, ampak V Franciji je nadzor nad uh, podkupljanjem višji, v Italiji je manj nadzora nad eh, koruptivnostjo in visoka raven organiziranega kriminala. Na podlagi teh grozdov, torej šest študij posameznih držav smo opravili, ampak za eno državo smo ugotovili, da ne spada v posamezni grost in zato je treba tukaj bolj poglobljeno pravčiti konkretno situacijo v takem grozdu, ko gre za povezavo med organiziranim kriminalom in korupcijo. Sedaj pa bom dal besedo Filipu. Thank you. Hvala. Preden nadaljujem in vam na koncu predstavim nekatere ugotovitve, ki jih je sedaj Aleks omenil. Te skupine grozdov, ki smo jih eh, pripravili, v zvezi z njimi vas moram malce na nekaj opozoriti. Podatki, na podlagi katerih smo oblikovali te grozde, so precej nezanesljivi. Zaradi tega, ker Eh, je to tako ugotovila ali organizacija Transparency International ali pa različne študije, ki jih je opravila Evropska komisija. Ti namreč sledijo zaznavanju javnosti in izkustvu javnosti z korupcijo, z podkupovanjem. Mi pa nismo prišli do nobenih zelo zanesljivih indikatorjev, ki bi enost, eh, natančno odražali eh, Eh, povezavo med korupcijo in organiziranim kriminalom. In zaradi tega tudi nismo mogli narediti konkretnih analiz, da bi izmerili velikost eh, nezakonitih trgov ali pa eh, vpliv organiziranega kriminala in njegovo moč. Spričo tega smo sicer pripravili te grozde, vendar smo na koncu poskušali najti posamezne razlage v okviru teh Eh, grozdov in nismo se odločili za nikakršno prerasporeditev posameznih držav. V poročilu, ki je pred vami, smo uporabili tri pristope za analiziranje vprašanja, kako sta povezane korupcija in organiziran kriminal. Prva metoda, prvi pristop je bil uh, osredotočen na uh, inštitucije, ki so cilj teh dejavnosti in zakaj. Drugi pristop je bil recimo v, izbrali smo si en nezakoniti trg, naprimer distribucijo droge in potem smo se vprašali, kdaj je korupcija potrebna, v katerih državah je ta bolj prisotna in kje manj. Najprej naj nakratko opišem inštitucije, katere so inštitucije, ki so tarča korupcije in organiziranega kriminala. Začeli smo najbolj logično z policijo, z pravosodjem, z politiki, z carinsko upravo, ki so verjetno štiri najbolj ogrožene institucije. Seveda odvisno od dejavnosti organiziranega kriminala, pa tukaj pridejo poštev še druge institucije, naprimer. Trgovanje, nezakonito trgovanje z kulturnimi uh, dobrinami, z recimo potem nezakonita sečnja in z njo povezana kriminalna dejavnost, ki vpliva na ministerstva za kmetijstvo in tako naprej. Torej, v naši študiji, ker smo pač imeli omejen čas in obseg, smo se odločili, da bomo prve štiri inštitucije najbolj proučili, ker so te najbolj prisotne kot tarče korupcije. Dve inštituciji, za kateri smo menili, da sta tukaj najbolj pomembni kot tarči eh, korupcije, smo si izbrali in prva je seveda so policijski organi, oziroma policija. Nekoliko se moram vrniti na začetek. Kaj moramo pri tem vedeti? kako so te inštitucije povezane z koruptivnijo dejavnostjo. Korupcija politika je zlahka povezana z uh, korupcijo inštitucij, drugih inštitucij, tako da je te, ta področje težko ločiti med seboj. Zelo ra, redko vidimo samo, naprimer, korupcijo policije, ne pa Eh, naprimer pri poizkusov, da polici, korumpirani policisti poskušajo vplivati tudi recimo na carinsko upravo, na pravosodje, lokalne politike in tako naprej. Vedno so ti, ta dejanja med seboj nekako povezana. Obstajajo še različni dejavniki, ki jih je tukaj treba upoštevati, če se vprašamo, kako uporablja organizirani kriminal korupcijo za napad na konkretne inštitucije. Nekaj primerov vam lahko navedem. Kulturne, neformalne in družbene vezi v nekaterih eh, državah eh, lahko olajšajo dostop, naprimer, do lokalnih policijskih organov. V drugih državah, kjer pa obstajajo bolj formalne, strokovni pristopi do policije, Eh, veljajo neformalni odnosi ali celo stiki in vezi kot nekaj, kar je prepovedano in zaradi tega je tukaj eh, korupcije med policisti manj. Potem imamo komisije ali enote za boje proti korupciji, ki se ukvarjajo z uh, primeri korupcije in če so te uh, organi zelo aktivni, dobimo vtis, kot da je v taki državi zelo visoka stopnja koruptivnosti. Eh, kljub temu, da morda to služi prevenciji, preprečevanju. V drugih državah, kjer recimo takšnih eh, enot nimajo v policiji, v davčni upravi, je eh, na prvi pogled vtis, da korupcija vlada, ampak ne vemo, kako globoko se je razširila. Policija je verjetno neposred, najbolj neposredno in najbolj pogosto tarča organiziranega kriminala. Dokaze takšne dejavnosti smo našli tudi v tistih državah, za katere nasplošno velja, da stopnja koruptivnosti ni visoka. V takih državah veliko razpravljajo, naprimer, o korupciji. Imeli smo zelo veliko uh, pogovorov z inštitucijami in policijami v Združenem kraljestvu. Agencija za boj proti organiziranemu kriminalu, ki pripravlja Eh, usposabljanje za policiste in eh, pripravlja študije, se je odločila, da vseh teh dejavnosti in rezultatov le teh ne bo objavila v svojem letnem poročilu. Zakaj? Zato, da ne bi ogrozili zaupanje javnosti v policijo. To je sicer skupni problem mnogim državam, pa vendar obstajajo nekateri dejavniki, ki vplivajo na raven, na kateri lahko organizirani kriminal uh, vpliva na policijo. V nekaterih državah so celi oddelki policije korumpirani, v drugih državah pa gre samo za posameznike, ki so korumpirani ali pa recimo za mlajše uh, uradnike v policijskih organih, eh, ki so, niso dovolj izkušeni in tako naprej. Organizirani kriminal si običajno zelo natančno izbere svoj pristop, svojo metodo in tarče, ki jih poskušajo uh, vključiti v svoje korupcijske dejavnosti. Pritisk na policijo se loči od države do države. Tam, kjer so uh, droge in prostitucija še vedno prepovedane, v teh državah veliko krat organizirani kriminal se izbere za tarčo eh, policiste na najnižji ravni. V, držav, v drugih državah pa se poslužujejo višjih ravni policijskih organov. Te razlike so torej očitne. Še nekaj zanimivega smo ugotovili. Različne metode priseljen in priseljenci. V nekaterih državah so lokalne mreže eh, uporabile neke vrste posrednike, zato da so se infiltrirale v kriminalne združbe eh, priseljencev. Recimo na Severnem Irskem, na jugu Francije smo ugotovili, da so tradicionalno že eh, delovale teroristične skupine, ali kriminalne združbe, recimo na Severnem Irskem v Marseju, ki pa uporabljajo posrednike pri, pri poskusu korumpirati lokalne policijske uradnike. Naslednja odprta tema, o kateri je treba razpravljati, je politična korupcija. Politikov ne korumpirajo, ne podkupujejo tako pogosto kot policija, ampak vseeno, korupcija polit in politiki, to je zelo uh, vplivna metoda, kajti politiki lahko potem vplivajo na policijo, na druge organe, lahko vplivajo tudi na pravosodje, na carino, na carinske uprave in druge inštitucije. V analizi, ki smo jo opravili, smo ugotovili jasno razliko med politiki na lokalni ravni in korupcijo na tej ravni. To smo, na to smo naleteli pravzaprav skoraj da v vseh primerjih, ko organiziran kriminal poskuša za tarčo si izbrati poslance v parlamentu ali više uradnike, no tu teh primerov skoraj da ni bilo. Z veliko težavami smo se soočali, ko smo zbirali podatke o, tem, o tej temi. Zanimiv vzorec, ki smo ga opazili po vsej Evropski uniji, je naslednji ko pride na, vlado, nova vla, na oblast nova vlada, eh, začenja iskati primere korupcije iz prejšnje eh, vlade. Veliko krat, ko pride do teh političnih sprememb, pride do odkrivanja grehov v navednicah prejšnjih vlad in to potem je običajno povezano z tako imenovanimi višjimi ravmi korupcije. Posamezne študije eh, ugotavljajo to, vendar, ko gledamo na te študije, moramo biti previdni, eh, ko tolmačimo, kako te vrste eh, eklatantnih primerov korupcije visokih uradnikov zaznava javnost. Naslednje. Vprašanje je bilo, kaj pa korupcija v zasebnem sektorju. Na kratko naj povzamem Če govorimo o organiziranem kriminalu, katerih eh, tarča korupcije so zasebna majhna podjetja, potem gre za ne za vprašanje, kako podjetja podkupujejo uradnike. To ni prava klasična korupcija. Šlo je bolj za kriminalne združbe oziroma podjetja, ki delujejo na nezakonitih trgih ali ki. Uh, se poslužujejo korupcije za svojo poslovno dejavnost. Ta podoba je predstavitev tradicionalnega nezakonitega trga, gre za proizvodnjo in nabavo, recimo eh, trg z nezakonitim trgovanjem z cigaretami in tobakom, tukaj gre za bodi si proizvodnjo ali nabavo in preprodajo velikih količin ponarejenih eh, tobačnih Eh, proizvodov ali recimo kulturnih spomenikov in tako naprej. Ko so enkrat. Ko je enkrat to blago nabavljeno, ga je seveda treba pretransportirati. Tudi transportna podjetja so tukaj pogosto tarče korupcije, to so lahko ali posamezni eh, vozniki tovornjakov ali pa nekatere nabavne službe in eh, sploh službe v teh prevoznih eh, in distribucijskih podjetjih. Recimo eh, direktori trgovin na drobno so dosti krat lahko tarča. In potem imamo pranje eh, nezakonito pridobljenih denarnih sredstev. Ko govorimo o korupciji zasebnega sektorja, je treba še nekaj ugotoviti. Svet je sicer sprejel sklep o korupciji v zasebnem sektorju, vendar tega sklepa še vedno niso začeli izvajati v mnogih državah. Korupcija zasebnega sektorja bodi si ni kriminalno dejavnje ali pa recimo vlada nima nobenih podatkov o tem ali pa enostavno ni bilo moč ugotoviti, s kom se pogovarjati, eh, ko smo eh, razpravljali o tej temi. Študiji, proučevanje in tako naprej, te vrste je namreč zelo, zelo malo. Nekaj teh prosojnic bom izpustil in dal ponovno besedo kolegu, da uh, na koncu vam predstavi priporočila iz našega poročila. Hvala, če mi predsedujoči predsednik dovoli še nekaj minut, bi želel te eh, sklepe oziroma priporočil predstaviti. Dva nabora priporočil smo pripravili na prošnjo komisije glede na štokholmski program in izvajanje haškega programa. Sedaj tudi izvajanje Lizbonske pogodbe. Gre za dve skupini priporočil. Ena skupina so bolj uh, ambiciozna priporočila, priporočila za več dodane vrednosti, namreč razviti uh, neodvisen mehanizem za spremljanje korupcije, uh, potem izboljšanje, ažuriranje že uporabljenih mehanizmov, recimo v okviru sveta Evrope, potem eh, Europol, OKTA, podatki združen, organov Združenih narodov in podobno. Zdi se nam, da bi lahko ustvarili dodano vrednost, če bi ustanovili na ravni Evropske unije Eh, neodvisen mehanizem za spremljanje korupcije. Ta bi lahko potem se ukvarjal vsem, od trgovanja z orožjem, drog do rasističnih in drugih eh, dejavnosti. Na ta način bi lahko Evropska unija prišla do neodvisnega pogleda na to, so, kakšna je dejavnost eh, lokalnih kontaktnih točk. Kajti korupcija je mm, neposredno povezana z lokalnimi pogoji in tukaj bi bilo na evropski ravni treba izmenjati izkušnje in dobre prakse. Mislimo, da bi morali imeti kazalce najboljših praks, torej benchmark indikatorje, eh, ki bi jih lahko uporabljale države članice za primerjavo med seboj. Poleg tega pa ne bi smeli samo zbinati podatke od policije, carine in organov za boj proti korupciji, temveč tudi od alternativnih verov informiranja, recimo Eh, pogovorov s storilci kaznjivih dejanj, potem s zasebnim gospodarskim sektorjem in tako naprej. Takšen mehanizem bi torej lahko bil, bila tudi neka neodvisna agencija EU, ki bi poročala tudi Evropskemu parlamentu, vendar bi seveda, eh, preden bi se ustanovili, morali opraviti študijo izvedljivosti le tega. Morda nekoliko manj ambiciozni cilj pa bi bil uporabljati oziroma sklicevati se na 83. člen Lizbonske pogodbe, ki zahteva uh, skupno definicijo korupcije, harmonizacijo zbiranja statističnih podatkov in tako naprej. Na ta način bi lahko prišli do skupnih smernic za področje definiranja, ki bi jih uporabljali vse inštitucije. Bolj harmonizirane statistične podatke bi lahko pridobili, tako da bi lahko oblikovali tudi praktične Eh, programe za usposabljanje uradnikov na področju boja proti korupciji. Še nekaj smo ugotovili. Programi usposabljanja v zvezi z korupcijo in organiziranim kriminalom so običajno zelo teoretične narave, v zelo malo primerjih pa se v, pri usposabljanju ukvarjajo z konkretnimi in to poglobljenimi eh, študijami posameznih eh, pro, eh, primerov. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Nekaj časa nam je ostalo še za vprašanja. Sedaj vas vabim, torej, eh, da postavljate morda vprašanja ali pa kratke pripombe. Najprej gospod De Jong. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi eh, vsem raziskovalcem za predstavljeno delo vendar dovolite, da nekoliko kritično ocenim to delo. Verjetno sami raziskovalci nimajo kaj dosti opraviti s tem, ampak vseeno. Metodologija te študije se mi zdi nekoliko dvomljiva. Če vidimo nek graf, kjer je prikazano, da obstaja neka skupina držav članic, kjer je določena stopnja koruptivnosti in tako naprej, To daje vtis, ki je na prvi pogled kar morda verodostojen, ampak ni nobenih eh, dokazov in eh, utemelitev podatkov, na katerih nastajajo takšne skupine. In enostavno trenutno nimamo nekega objektivnega inštrumenta za merjenje stopnje koruptivnosti v neki skupnosti, v neki državi. Nimamo objektivnih eh, meril za ocenjevanje razširjenosti organiziranega kriminala in nimamo meril za ugotavljanje uspešnosti boja proti temu. Podatkov nimamo torej. Podatki, ki so na prvi pogled na voljo, lahko kažejo, da v neki državi je malo eh, primerov korupcije, ampak eh, to še ne pomeni nizko stopnjo koruptivnosti neke države. V drugi državi je recimo manj obsojenih zaradi korupcije, kar pomeni, da recimo nadzorne funkcije ne delujejo, kot bi bilo treba. Še nekaj v zvezi s to študijo. Ta povezava med organiziranim kriminalom in korup korupcijo se mi zdi zanimiva. Ampak mislim, da včasih ne moremo delati razlike med majhnimi in velikimi primeri korupcije če smem tako reči. Včasih, če je treba nekoga podkupiti, da pride človek do neke zdravstvene storitve ali izobraževalne storitve, je to malce drugače, kakor če nekdo dela, ne vem, na veliko z, in se ukvarja s tem podkupovanjem. Torej, gre za vse primere, ker zadeva priporočila, z njimi se strinjam, ne glede na metodologijo, ki jo je uporabljala ta študija. Res je nujno, tako, da tako komisija kot tudi Evropski parlament naredimo nekaj, kar zadeva korupcijo. Vendar zdi se mi, da komisija pripravlja samo neko sporočilo o tem in to zelo, zelo počasi. Zato bo treba malce pritiska eh, se uh, strani Evropskega parlamenta, da bo stvar hitreje napredovala. Še nekaj. Zdi se mi, da resnično To velja za Evropsko unijo in države članice posamične, da, da moramo vzpostaviti resnično dober sistem nadzora. In strinjam se, da je tukaj treba najti neke nove metode. Imamo že konkretne primere, recimo v ZDA imajo boljše eh, inštrumente za merjanje in eh, Eh, ugotavljanje stopnje koruptivnosti. Metode recimo Corruption Perception Measurement, eh, to je samo ena od metod, ampak eh, ne vem, nekatere, v nekaterih državah kot v ZDA se da natančno izračunati, koliko več je nekdo moral plačati v neki inštituciji, da je dobil storitev, ki je potreboval. Torej, sam nisem za to, da ustanavljamo neko novo agencijo. Ne pozabimo, celo agencije so lahko korumpirane, podkupljene. In verjetno obstaja korupcija v Evropskem eh, parlamentu, v komisiji, pa morda še kje drugje. Tudi sami sebe bi morali nadzirati. Sicer pa se mi zdi, da je dobro, da smo se posvetili tej študiji, nas pa gotovo čaka še veliko dela in upam, da bomo imeli v prihodnosti zelo kakovostno razpravo o tem, predmo komisija pripravila svoje uh, mnenje. Ilčev. Hvala, gospod Ilčev. Hvala, gospod predsednik. Sam imam nekoliko drugačno mnenje. Rezultati te študije vsebina tega poročila in te predstavitve se mi zdijo obetavni. In to iz več razlogov. Prvič, ne govorimo o nečem, kar je vidno, kar je enostavno izmeriti in o tem poročati in proti čemor se je moč enostavno boriti. Korupcija, organizirani kriminal, to so najmanj vidne, najbolj zapleteni deli uh, življenja neke skupnosti, nekega posameznika in neke družbe. Torej moramo biti zelo pogumni in, in odločeni, da se lotimo proučevanja te eh, senčne plati naše družbe. Tukaj moramo seveda pristopati stvarem kritično, kajti konec koncev govorimo o fenomenu, ki že traja dolgo vrsto stoletij. Zato moje prvo vprašanje. Če govorimo o konkretnih značilnostih oblik korupcije in organiziranega kriminala v različnih delih Evrope in sveta. Avtori verjetno mislijo na mentaliteto, na zgodovinske, tradicionalne uh, vezi v družbi, ne vem, razširjene družine, klani in tako naprej. Torej, ali menite, da so te specifične značilnosti korupcije in organiziranega kriminala uh, tam, kjer je to uh, na nek način zasidreno, uh, eh, prisotne že dlje, kot je trajala tranzicija. In ali menite, da bi se v prihodnosti morali osredotočiti zlasti na to, da bi te konkretne, diskretne dele establishmenta organiziranega kriminala, da bi vanje prodrli v nekaterih uh, posttranzicijskih državah. To poročilo kaže, da je bila študija zelo izčrpno opravljena in zato sem vam hvaležen, kajti v vsakodnevni praksi slišimo samo enostavne zgodbice o eh, podkupninah, o nepotizmu, o katerih se piše v sredstvih javnega obveščanja. Naši cilji, cilji te študije pa so bolj eh, Eh, ambiciozni. Hvala. Gospa Ilčeva. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi sama se želim zahvaliti vsem trem strokovnjakem za to dobro predstavitev. Analizirani fenomeni so zelo kompleksni in zahvaljujem se jim, da so osvetlili določene vidike, ki so izjemno eh, težke in ki jih je težko najprej identificirati, potem pa tudi težko meriti. Ne bom ponavljala tega, kar je že bilo rečeno in se bom osredotočila na tri vprašanja eno eh, vprašanje se nanaša na to, kaj že obstaja, potem je še drugo vprašanje, ki je specifično za Bolgarijo in Romunijo in tretje vprašanje pa eh, se nanaša na perspektivo. Eh, torej, prvo vprašanje. Rekli ste na koncu predstavitve, da obstanejo že drugi mehanizmi za uh, ocenjevanje, za evalvacijo, kot je Eurobarometer, Europol in pa druge uh, evropske organizacije, naprimer OECD. Moje vprašanje pa je, Kakšna je dodana vrednost vašega mehanizma, mehanizma, ki ga vi predlagate, v primerjavi s tem, kar že obstaja? Kaj vaš mehanizem prinaša novega? Drugo vprašanje pa se še vedno nanaša na dodano vrednost, ki naj bi jo prinesel mehanizem, ki ga predlaga vaša študija kakšna je vrednost, ki jo lahko prinese na določenih konkretnih področjih do, določenih evropskih politik. Tu mislim zlasti na širitev in mislim na mehanizem tudi za eh, verifikacijo eh, in uporabo, ki se uporablja za Bolgarijo in Romunijo. Potem pa tretje vprašanje, to je pa bolj perspektivno vprašanje. Kolega je že govoril, Evropska komisija <clears throat> ima akcijski načrt za štokholmski program predstavita naj bi se sporočilo o boju proti korupciji v državah članicah in predvideva se postavitev evalvacijskega mehanizma in pa tudi modalitete sodelovanja z eh, skupinami države v svetu Evrope. In eh, sedaj bom citirala in tako sem tudi ustavila, oziroma sem to citirala, kakšna je vaše mnenje o vzpostavitvi takega evropskega evalvacijskega mehanizma na področju boja proti eh, korupciji in eh, organiziranemu kriminalu. Sami boste rekli, kaj je najprimernejši izraz. Kajti ugotovili smo že, da je te mehanizme težko uporabljati iz tehničnega vidika, eh, težko jih uporabljali tudi iz vidika dostopa do informacij in do dokumentov relevantnih dokumentov, relevantnih eh, informacij, ki bi jih mogoče bilo verificirati in mene zanima, kaj si vi mislite o tem vprašanju, ali že imate kakšno idejo o tem, kakšne bi bili lahko eh, izzivi, kakšne bi bile lahko glavne ovire in kakšne bi bile eh, glavne prednosti za Evropsko unijo, če bo začelo uporabljati tak mehanizem. Hvala lepa. Grazie, Hvala, gospod predsednik. Tudi sama se želim zahvaliti avtorjem te študije, ki nam uh, je celo vrsto zanimivih ugotovitev predstavila. Morda bi se morali izogniti neke vrste klasifikacij, kategorizacij držav članic, ene, ki se dobro o, so odrezale v tej študiji, druge, ki so se manj. Rekli ste sami, da podatki, ki so na voljo, so zelo pomankljivi, v njih je mnogo vrzeli. In zaradi tega ne moremo uh, relevantnih, uh, dokončnih ugotovitev narediti na njihovi podlagi. Vendar Evropska komisija v dogovoru in sodelovanju z parlamentom, svetom in državami članicami bi morala pripraviti ustrezno strategijo. No, to je med drugim tudi predvideno v štokholmskem programu. Najprej je treba resnično najti skupno definicijo oziroma opredelitev pojma korupcija. Težko bo to eh, doseči, to se strinjam, kajti statistični podatki, ki jih v ta namen potrebujemo, niso vedno na voljo. Tudi različne pravne ukrepe bi morali sprejeti za boj proti korupciji. Poleg tega pa je potrebno še nekaj. Relevantne podatke je treba vključiti v ostrezna omrežja, to so uradni podatki Europola, držav članic, vseh eh, organov, inštitucij, ki so vključene v to. In mislim, da bi morali potem ustvariti neko skupno platformo, pravno platformo, ki bi veljala za vse države članice. Ta študija je gotovo koristna, ampak to, kar potrebujemo poleg nje, je nek institucionalni pristop in boljšo pravno podlago. Hvala, gospod Busutil. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil našim gostom da so danes tukaj predstavili svojo študijo. Ta se mi zdi zelo zanimiva. Mislim tudi, da prihaja v pravem času. Pred nekaj tedni gospod predsednik Evropski parlament sprejel pisno deklaracijo o korupciji, o boju proti korupciji in mislim, da bo to prvi korak eh, izmed mnogih eh, korakov Evropskega parlamenta in tudi Evropske komisije ter Evropske unije v celoti, ki morajo biti storjeni, da se eh, bolj resno začnemo soočati s problemom korupcije. To je tema, glede katere je Evropska unija zaenkrat naredila malo. Vemo, da je eh, to pomembno vprašanje, za katerega se moramo truditi. Želim si reakcije komisije na to poročilo tudi v luči eh, zavez, ki jih je podala gospa Malmström v povezavi s pobudami, ki jih želi podati na tem področju. Rad bi povdaril tudi naslednje. Res mislim, da mehanizem, ki nam daje idejo o tem, katere države se dobro uh, držijo in katere ne, uh, torej tak mehanizem je potreben. In tukaj se ne strinjam s prejšnjo govornico, strinjam pa se, da če bomo imeli takšno razpredelnico, potem ta ne smete meliti na špekulacijah, niti ne na nekih občutkih, ampak na konkretnih podatkih. E, ti podatki morajo jasno prikazati e, konkretne primere, kjer je šlo za korupcijo. To je seveda zelo težko, zelo težko je vzpostaviti tako e, razpredelnico. Ampak to je pot, po kateri moramo iti, če se želimo osredotočati na to temo. Zelo pomemben del te igre je imenovanje uh, posameznih držav članic. Nobena ne želi biti na dnu seznama, ko gre za korupcijo. Hvala. Hvala, gospod Kročeta. io trovo sinceramente interessante il. Meni se zdi zelo zanimivo, uh, ta študija se mi zdi zanimiva in zdi se mi zelo pogumna. Kaj ti v tej študiji uh, ste imeli pripravljalci pogum, da ste izvedli analizo in podali tudi razpredelnice uh, o sektorjih, ki so bili zaenkrat tabu, to je policija, to je zasebni sektor, omenjajo se povezave s politiko. In imamo tudi neko vzorno študijo um, držav, kot so Španija, Italija in pa vzhodne države. Tam je situacija kar dramatična. ne gre za to, da bi se soočali s situacijami, eh, ki so nam blizu, ki jih poznamo, gre za posebne situacije. Prav tako ne obravnavamo nekih eh, oddaljenih delov sveta, ampak države EU. Imamo državo, kjer je bil že v antiki eh, sistem korupcije zelo razširjen. In če upoštevamo vse to, potem, gospod Busutil, naj vam povem, da cenim uh, to, kar ste zahtevali. Zahtevali ste predstavitev te študije in jasno je, da bo ta študija imela pozitivne učinke. Ne moremo pa Eh, razmišljati, kot da bi bili ti pojavi izolirani. In naš pristop ne more biti podoben pristopu nekega sodnika ali policije, ko si ogledujejo posamezne primere. Ko vidimo, da obstajajo celotne regije, kjer sistem moči temeli na organiziranem kriminalu, na uh, politiki in deli gospodarstva, ne moramo obravnavati posameznih primerov korupcije, moramo govoriti o celotnem sistemu korupcije. Takšen sistem je veliko bolj razširjen in globoko zakoreninjen, kot smo mislili. In v tem poročilu je Eh, zelo dramatično. To, ko govori o Italiji, naprimer o primenu, primeru Berlusconi, omenjeni so še drugi primeri korupcije, do katerih je prišlo. In do zdaj je v Italiji o tem govorila le opozicija. Na te so gledali kot na komunista, če si omenjal te zadeve. Zdaj pa se je tega lotila tudi neka resna študija. In ne gre samo za obtožbe strani nevarnih komunistov, ki jih pravzaprav sploh ni več. Nasprotno, tukaj imamo uh, situacijo jasne zlorabe in to je velik problem. Jasno je, da smo si situacijo korupcije natančno ogledali. Zaenkrat oziroma doslej smo jo podcenjevali. In mislim, da bi se študije morale spustiti še eh, bolj v podrobnosti, če eh, želimo situacijo spremeniti. Če bi šli res globje, bi odkrili povezave tudi med eh, organiziranim kriminalom, med trgovino z orožjem, mafijo, terorizmom in tako naprej. Odkrili bi tudi vlogo tajnih služb, ki delujejo v posameznih državah članicah v vzhodnji Evropi, naprimer, eh, je bilo umorjenih nekaj novinarjev eh, in še več podobnih primerov je. In če mislite, da je informacij v tej študiji preveč, potem nimate prav. To je lahko osnova za dober pristop. Uh, tudi ko bomo začeli z idejo o ustanovitvi odbora, ki se bo ukvarjal s problemom mafije v Evropi. To je tudi del korupcije. Ali naj mislimo, da je model mafije model uh, kriminala 21. stoletja? To je res, eh, številni ljudje kopirajo ta vzorec vedno so tukaj upletene policijske sile in določeni deli gospodarja in soočiti se moramo z vsemi temi vprašanji. Treba je proučiti različne sisteme, da pridemo stvari do dna. Če določeno podjetje, mafijsko podjetje želi doseči uh, posle, eh, bi to moralo biti težko, kajti zakonodaj mora to dobro nadzorovati. Če nam bo to uspelo, uh, bi bil to velik uspeh. Pri razpisih bi morali ja, tudi preveriti, za kakšno podjetje gre, morali bi imeti neke protimafijske ukrepe in tako naprej. Na ta način bi preprečili, da mafija dobiva eh, javna naročila. V italijanskem sistemu, naprimer, pa imamo nek sistem zaščite, ampak če mafijsko podjetje, ne more sodelovati, ker ne more dobiti neke javne pogodbe, javnega naročila v Palermu ali Rimu, pa to lahko dobi v Madridu ali Berlinu, naprimer, ali v Parizu. To se dogaja preprosto zato, ker te države nimajo nekih uh, ukrepov preventive, kot jih imamo mi. In zelo iskreno mislim, da glede na to, kakšno mafijo imamo v Evropi oziroma v Italiji, oprostite, ki obrne na leto 2 milijardi evrov, eh, potem se lahko zelo zamislimo, naprimer, s tem bi lahko rešili Grčijo. V Evropi se na leto obrne 2000 milijard evrov, morali bi se ogledati še borze in tako naprej. In na ta način bi tudi lahko stvar zaustavili. Moramo se ukvarjati s kriminalnim podzemljem v gospodarstvu. Imeli smo zelo plodno razpravo, porabili smo eno uro še kar nekaj pomembnih točk moramo obravnavati in mislim, da bi lahko tukaj eh, še komisija spregovorila, da želite besedo. Hvala, hvala gospod predsednik. Zelo kratek bom, ker smo o tej temi že porabili čas. Komisija je naročila to študijo in pozdravila rezultate. Mislimo, da je zelo koristna ta študija za naše nadaljne delo. Ne morem se zdaj osredotočiti na vse komentarje, ki so bili tu podani, ampak naj omenim samo eno zadevo, ki je ključnega pomena in jo v prihodnosti ne smemo pozabiti. Vsi podatki o korupciji, ki obstajajo in so na voljo v tem trenutku, kot so podarili tudi raziskovalci, in to temeli na, uh, bolj na občutkih kot na uh, nekih dejstvih. Torej, ti podatki so pomembni. Omenjeno je bilo, da komisija morda prepočasi deluje na tem področju. Moram povedati, da se s tem ukvarjamo, da se borimo proti korupciji, delamo na boju proti korupciji in trenutno tudi ocenjujemo, kako bi lahko. Uh, ukrepali proti korupciji v Evropski uniji, imamo poročilo o tem. Prizadevamo si tudi za zbiranje podatkov, da bi bili ti podatki eh, zanesljivi. Smo tudi v procesu ocenjevanja okvirnega sklepa zasebne korupcije, korupcije v zasebnem sektorju. Radi bi ugotovili, kako uh, učinkovito smo se do zdaj borili proti temu. Hvala. Eh, lahko potrdim, da gotovo ni zadnjič, eh, ko govorimo o korupciji, to ni naš zadnji sestanek o tem. Gospod Busutil se tega zaveda. Mislim pa, da je primerno, če nadaljnih pet minut eh, podelimo še vam, da podate še vi svoje komentarje, potem, ko so. Eh, člani in članice odbora Libe že podali svoje vprašanje in komentarje. Hvala, spoštovani gospe in gospodje. E, resnično nam je v veselje, da smo dobili toliko vprašanj in komentarjev. Hvala za podporo. Nekaj komentarjev bi podal e, še sam, preden besedo predam gospodu Gunevu. Seveda, podatki so v tem trenutku nezanesljivi, ampak že imamo raziskovalne metode, s katerimi bomo dobili bolj zanesljive podatke. Upam, da bo prišlo do odločitve na evropski ravni, da se to res zgodi. Nimamo samo občutkov, ampak tudi prave podatke o žrtvah. Ko govorimo o dodani vrednosti, je bilo eno vprašanje tudi uh, povezano s tem, zadnji govorec je jasno povedal, da ni nobenega notranjega trga, ki bi uh, deloval primerno, če se s tem vprašanjem ne bomo ukvarjali. V poročilu je zapisano tudi, da komisija že ima uh, izkušnje pri postavljanju nekih kriterijev glede korupcije. To še posebej velja za Romunijo in Bolgarijo. Obstaja potreba, da se uh, ta mehanizem še bolj učinkovito uporablja na uh, našem notranjem trgu in po celotni EU. Gospod Gunev je naslednji in on bo podal še nekaj informacij. Na vprašanje gospoda De Jonga naj povem, da se strinjam eh, z vašim mnenjem o neprimernosti. veste, eh, kakšna je korupcija v policiji, ne veste morda, kakšne oblike ima v posameznih državah članicah, ampak eh, to poročilo bo neko izhodišče za ukvarjanje s tem problemom. Mislim, da je glede te teme poročilo kar obsežno, da je dobro idejo o tem, kako se na različnih področjih širi eh, korupcija. Gospod Ručev je rekel, da je tranzicija že minila, korupcija pa ostala, s tem se strinjam. Glede definicije korupcije, gospa Anželili je to omenila, potrebujemo institucionalen pristop, kajti ko si na primer ogledamo policijsko korupcijo, korupcijo v policiji, potem Eh, vidimo, da v eni državi nekaj imajo samo za neetično ravnanje, v drugi bi to že bila korupcija. Torej, te uh, meje je treba opredeliti. Ne moremo imeti ene splošne definicije korupcije, ki bi delovala povsod. Treba si ogledati različne institucije in te uh, institucije tudi uh, definirati, pogledati, kako se korupcija v njih izraža. Uh, in jo opredeliti. V Franciji smo videli 15 oziroma 15 eh, primerov korupcije eh, na leto, tako jo oni definirajo, v Združenem kraljestvu pa naj bi bilo teh primerov 120. Mm, in do te razlike pride zato, ker je definicija drugačna. Gospod Busutil, potrebujemo tudi podatke tajnih služb in ne eh, podatke o sodbah oziroma primerih na sodišču. Poročilo eh, o Italiji je bilo napisano, je napisal profesor, ki je verjetno komunist. Toliko z moje strani, hvala za vašo pozornost. Okay. Okay hvala. Hvala vsem poročevalcem uh, iz Centra za demokratične študije. Hvala za vašo predstavitev. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je točka 14 oziroma točka 14. Ja. In sicer gre za spremembo uredbe sveta o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Ni prvič, da govorimo o tem tukaj v odboru Libe. Poročevalka je naša kolegica, gospod Anja Fajon. In Zdaj bomo obravnavali torej osnutek poročila o vizumski liber liberalizaciji za Albanijo in Bosno in Hercegovino. Po predstavitvi gospe Fajon bomo slišali še mnenje komisije in belgijskega predsedstva. Gospa Fajon, izvolite besedo. Če. Hvala. Uh, hvala, gospod predsednik in vsi kolegi. Eh, pogumni kolegi, ki ste še vedno prisotni eh, tukaj v dvorani in to pozno popovdne, en dan preden se začnejo naše počitnice. Mislim, da gre za zelo pomembno temo. Želela bi si, da bi bilo prisotnih več kolegov, kajti veliko ljudi, veliko državljanov Bosne in Hercegovine in Albanije zelo od blizu spremljajo razpravo v Evropskem parlamentu in pa proces vizumske liberalizacije. Moram povedati, da je vizumski režim uh, izoliral državljane Zahodnega Balkana predolgo. Lansko leto decembra smo ukinili eh, vizume za eh, državljane Makedonije, Srbije in Črne gore. Videli smo, kakšen učinek je to imelo na te državljane. Eh, učinek je bil predvsem psihološki, ko so vedeli, da lahko prosto potujejo v Evropsko unijo. Zelo pomembno je zaključiti ta proces za celoten Zahodni Balkan. Tu gre za Albanijo in Bosno in Hercegovino. Rekla bi, da smo na začetku tega leta uh, liberalizirali vizumski režim za tri države. Morda je bil učinek na začetku uh, Eh, rahlo negativen, ko so določeni priseljenci iz teh držav, še posebej Makedonije in Črne gore, prišli v Belgijo in na nizozemsko, da bi prosili za azil ali pa tu poiskali zaposlitev. Vladi obeh držav sta zelo dobro reagirali. Ti ljudje so bili zavedeni, niso vedeli, da ima uh, potovanje brez vizumov določene omejitve, ampak to je bila dobra lekcija za oblasti v Bosni in Hercegovini in Albaniji in tudi za nas. Obe državi ste zdaj vključili in vložili veliko denarja v obveščanje državljanov, da potovanje brez vizumov uh, obsega oziroma vključuje tudi določene omejitve, da gre samo za prosto potovanje v roku 90 dni in pa ne zagotavljamo delovnih mest ali česa podobnega. Uh, Sama sem veliko potovala po državah Zahodnega Balkana v zadnjih mesecih. Zadnje čase sem bila kot poročevalka v Bosni in Hercegovini in Albaniji in oblasti so mi zagotovile, da so veliko naredile, kar se tiče tehnične pripravljenosti obeh držav. Obe državi sta dosegli velik napredek, komisija je to priznala. Zato podpiram predlog eh, komisije v svojem osnutku poročila in sicer brez predlogov sprememb da obi državi iz priloge 2 predstavimo v prilogo 1, torej na pozitivni seznam. Radi bi državljanom sporočili, da smo uh, zavezani eh, njihovim pravicam. Lani smo eh, skupaj s svetom dosegli dogovor, da se bomo z obima državama ukvarjali kot za nujno zadevo. Mislim, da je tu v igri tudi naša kredibilnost in izgubili jo bomo, če ne bomo procesa zaključili letos. Uh, prejšnji teden so bili strokovnjaki v obeh državah, ki so ocenjevali tehničen napredek in od vseh sem dobila potrdilo, da je bilo uh, veliko storjenega, veliko je tudi politične volje in zavezanosti, da se uh, Eh, dela tako še naprej na področju sektorskih politik. Rada bi povdarila, da se odločamo tukaj predvsem o mladih ljudeh, v njihovo korist. Paradoksalno je, da so pred 20 leti ljudje iz teh držav lahko prosto potovali brez vizumov, danes pa mladi ljudje eh, še niso mogli potovati v tujino. Zelo težko je z njimi govoriti o evropskih vrednotah, če uh, o tem ne vedo veliko iz lastnih držav. Njihove države so revne. Predvsem se tu zauzemamo za mlade ljudi, radi bi jim dali možnost, da prosto potujejo, obiskujejo prijatelje, družine v tujini, da študirajo v tujini in tako naprej. Torej, da imajo možnost, ki so jo nekoč že imeli. In za zaključek bi povedala še to. Dobili smo zavezo strani Evropske komisije, da bomo na začetku septembra imeli ustno poročilo o delu strokovnjakov v obeh državah. Upam, da bo to poročilo pozitivno, da bo eh, izrazilo tehnično pripravljenost obeh držav in prepričana sem, da bi morali eh, liberalizirati vizumsko obveznost čim prej. Zdaj je zaveza na naši strani. Upam, da bomo septembra nadaljevali z glasovanjem najprej v odboru Libe in potem še na plenarnem zasedanju zgodaj jeseni, da bomo dali končno zeleno luč tem državam. Prosim svet, da sledi naši liniji, radi bi pokazali našo zavezo in se s tem ukvarjali kot znujno zadevo. Eh, prosila bi tudi, da bi se s tem ukvarjali oktobra in ne novembra. Eh, zdaj se govori, da se bo stvar predstavila za en mesec in to predstavlja tveganje za še večje etnične delitve, gospodarsko in politično nestabilnost in tako naprej. In mislim, da bi bila ta cena previsoka. Zaključila bi s tem, naša odgovornost je. Uh, da to storimo, odločamo se o kakovosti življenja ljudi na Zahodnem Balkanu. In velika skrb tukaj je še vedno Kosovo. Tudi to je na dnevnem redu, visoko na dnevnem redu, da bi tudi z njimi sprostili vizumski režim čim prej. Najprej pa bomo to storili za Bosno in Albanijo. Upam, da že zgodaj jeseni. Hvala. Hvala, gospa Fajon. Naj zdaj uh, besedo predam gospe Gugu iz komisije. Well, uh, we are, uh, we are Zelo smo zadovoljni s poročilom, s poročilom gospe Fajon. Poznate stališče komisije glede naslednjih korakov. Treba bi bilo finalizirati tehnične misije da eh, vidimo napredek tudi na kraju samem. Rada bi eh, izrazila še našo eh, zavezo, da se bomo trudili za to, da bi stvar zaključili septembra in oktobra. Thank you. Kot je komisija pred nekaj tedni povedala. Zdaj pa še belgijsko predsedstvo. Gospa Emil Bren. Dank u, meneer de voorzitter. Geachte leden van het Europees parlement. Hvala, gospod predsednik, spoštovani člani in članice Evropskega parlamenta. Kot je generalni oziroma državni sekretar povedal danes zjutraj, belgijsko predsedstvo upošteva eh, deklaracijo sveta. Zavedamo se, da ima Bosna in Hercegovina Eh, evropsko perspektivo in da je ta liberalizacija pomemben korak na poti k temu. Gre za Bosno in Albanijo. To pa lahko dosežemo samo, ko se bodo oblasti strinjali, da imamo nek učinkovit eh, načrt in ko se bodo vse določbe spoštovale. To so podprle tudi države članice. Podpiramo tudi predlog komisije, da se organizira eh, nova misija v obe državi na osnovi poročila strokovnjakov in pa Evropske komisije, bi morali septembra jasneje eh, vedeti, ali sta obi državi eh, pripravljeni ali izpolnjujeta vse potrebne pogoje. Vprašanje je, ali bi državam dali dostop do sprostitve vizumskega režima, to je tehnično vprašanje in odločitev bo sprejeta na podlagi poročila komisije in poročila strokovnjakov če se bo izkazalo, da ti dve državi izpolnjuje ta pogoje, potem bo predsedstvo naredilo kar največ, eh, da se bomo s tem ukvarjali čim prej. Seveda pa je treba izpolniti vse tehnične postopke. Predsedstvo eh, je tudi zapisalo vse, kar je povedala gospa Fajon, upoštevalo bo to in se bo še naprej ukvarjalo s to pomembno zadevo. Hvala. Thank you. Hvala. Čas za komentarje. Gospa Latford. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Žal sem zgrešila prvi del predstavitve gospe Fajon, ampak glede na prejšnje izkušnje sem prepričana, da bi se strinjala z vsem, kar je rekla, kajti vedno sem se. In prav gotovo je upravila odlično delo pri eh, vodenju odbora Libe v zvezi s tem vprašanjem lani. In mislim, da imamo tu dober primer. In obe državi sta naredili zelo velik napredek, izpolnili sta pogoje. E, mislim, da je to pogojevanje v redu, se je obneslo in upam, da bo kmalo prišlo do pozitivne odločitve. Sama sem poročevalka za to mnenje v odboru AFET. To bo zelo kratko mnenje. In upam, da bomo 6. septembra o tem glasovali, če bo vse šlo v redu. In močno podpiram poziv poročevalke, da bi morali hitro rešiti to vprašanje in sicer na plenarnem zasedanju oktobra. Dovolite mi samo eno manjšo pripombo ki se nanaša na to, kar je povedal svet. To je tehnično vprašanje takrat, ko gre za tehnične pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za eh, vizumsko liberalizacijo. Nihče ni predlagal naj bi te tehnične kriterije ošibili. Ampak politična odločitev bo, da se ne. Eh, Eh, odpravi vizumov. Če bo presojeno, da so kriteriji izpolnjeni, ampak svet eh, lahko sedi na tem dosjeju, zavlačuje, ovira, potem pa mislim, da bo šlo za politično odločitev in taka negativna politična odločitev bi bila res zelo eh, nesrečna, zelo žalostna in bi bila v nasprotju z interesu varnosti EU v širšem kontekstu. Kaj ti? Vse to smo že veliko krat povedali, te argumente smo večkrat ponovili. In če smem reči, tu ne gre samo za običajne osumljence na uh, levi in uh, srednjo eh, levi strani. Tudi ljudje na desni in sredinsko desni strani so rekli, da je v našem interesu povezati države Zahodnega Balkana, ljudi Zahodnega uh, Balkana in jim pokazati perspektivo v EU. To je način boja proti oskemu gledanju, ki samo spodbuja etnične napetosti in ki eh, pripelje do introventiranega nacionalizma in to ni v interesu varnosti. Torej, tu gre za varnostno vprašanje in gre za politično vprašanje na, na podlagi tehničnih kriterijev. Hvala. Mr. Pozutil. Hvala, gospod Busotil. Ja, hvala lepa, gospod predsedajoči. Ljuče tega, kar je povedala eh, Sera Latvos, ne vam povem, kakšno je stališče eh, eh desno-sredinske osmeritve. Najprej pozdravljam eh, to, kar je povedala Tanja Fajon. Tu je treba upoštevati politične implikacije, ravno tako pa je treba upoštevati pomen tehničnih zahtev. Eh, Sam govorim v imenu Ane Marije Korace Bild, ki je poročevalka v Senci. Naj povem, da bi tudi mi želeli perspektivo za Albanijo in Bosno in Hercegovino. Eh, do tega smo odprti. To je njihova naravna domovina, njihov naravni dom, K temu nimam nič dodati, kar pa zadeva samo vizumsko liberalizacijo. Tu so pa določeni kriteriji, ki jih je treba izpolniti. Vesel sem, ko slišim, da bomo do septembra dobili končne rezultate o testih kriterijev in če bodo ti rezultati pozitivni, bo Evropska ljudska stranka prav gotovo podprla gospod Fajon in njena priporočila v tem eh, poročilo. Prav imate, ko pravite, da imamo odgovornosti, svoje odgovornosti in da gre za našo kredibilnost. In prepričan sem, da bomo lahko te teste eh, kmalo videli. Final point. Zadnji zadnja poročevalka gospa Fajon. Najlepša hvala in najlepša hvala tudi kolegom za podporo. Evropski parlament je vse čas eh, izražal podporo za postopek vizumske liberalizacije. Vesela sem, da slišim tudi od sveta, da je ta postopek še vedno tehnični. Eh, proces, ampak iste dvome manj kot kolegica. Na koncu bo eh, prišlo do politične odločitve. Zato bi vas želela eh, prositi, da ne zavlačujete z odločitvami takrat, ko bomo že imeli ustno poročilo od strokovnjakov. Kajti mi v parlamentu znamo poslušati tudi ustne poročila. In če bomo do, do, do septembra slišali to poročilo, upam, da bo lahko svet enako hitro lahko delal na tem vprašanju in da svet Eh, ne bo zavlečeval do zgodne zime oziroma konca jeseni s temi odločitvami. Naj zaključim. Dare. Na še to. Upamo, da bomo imeli končno zeleno luč zgodaj jeseni. Mi smo še naprej pribrženi temu postopku, temu procesu in želimo zagotoviti, da bodo državljani obeh držav svobodno potovali po EU in mislim, globoko sem prepričana, da si to zaslužijo sedaj bolj kot kdajkoli prej. Hvala lepa. Za zaključek. 2. septembra bo komisija predstavila rezultate misije, ki bo potekala poleti. Ob šestih popovdne 3. septembra je rok za predloge sprememb. Sedaj, ko smo slišali tudi glas odbora AFET, verjetno bomo glasovali v odboru Libe 13. septembra, takrat bomo glasovali, je rekla baronesa. Verjetno to vsi veste in sedaj lahko gremo naprej na naslednjo točko. Hvala. Naslednja točka je pa točka številka 15. 14 pravi predsedujoči, ampak je 15. A, tu gre za situacijo eritrejskih migrantov v Libiji. Predvidena je razprava. Med nami je tudi predstavnik komisije. As a matter of urgency, by some of our colleagues Nekateri kolegi so predlagali, da to vprašanje nujno obravnavamo v odboru Libe. Najprej želimo pozdraviti generalnega direktorja Generalne direkcije za notranje zadeve. Director General Predstojna komisarka je gospa Malmström, generalni direktor njene Manservizi. Tu gre za uh, situacijo, kjer so eritrejski migranti želeli priti v EU, v Libiji so jih pa ustavili. O tem so pred nedavnim razpravljali. v Evropski komisiji, pa tudi druge, naprimer s tem so se ukvarjale agencije Združenih narodov. Visoki predstavnik za človekove pravice Združenih narodov se je ukvarjal s tem in mednarodni urad za migracije. Šlo je za humanitarne razloge. Slišali smo, da je vodja misije Eh, tega organa Združenih narodov v Libiji danes z nami. Lepo ga pozdravljamo in pozneje bo dobil tudi besedo. Izgleda, da se situacija izboljšuje. Vse eno pa je, ostaja vprašanje ravnanja z eritrejskimi begunci še vedno odprto. in tudi vpliva na dogovor med EU in Libijo in potem tudi na. Potem je tu tudi sporazum o ponovnem sprejemu že v začetku leta 2009. V času komisarja Baroja je bil pripravljen ta sporazum, sedaj dajem besedo gospodu Manservizijo. Mogoče bo gospod Panceri želel povedati nekaj besed o tej temi. Gospod Panceri, želite besedo? Manj servisi? No, ne, ancora ne? Eh? Manj servisi, a še ni? Eh? Ok. Then, apparently, apparently, manj servisi. Vse kaže, da je manj servisi na poti. Zato lahko malo spremenimo vrstni red govorcev. Gospod Hart je tukaj, predstavnik IOM-a, Mednarodne organizacije za migracije. Gospod Hart, želite, kaž... želite besedo, medtem ko čakamo na gospoda Manservizija? Prihaja gospod Manservizi. Jaz. Yes.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 abbiamo risolto il vuoto <laughs> occasionato dalla non presenza. No, rešili smo ta problem, ki je nastal zaradi tega, ker generalni direktor Maservizi eh, ni bil prisoten, ampak sedaj pa je gospod Maservizi z nami in ima besedo. No, čakamo vas. Uh, uh, um, Najlepša hvala. Naj podarim, da sem tukaj zato, da bi poslušal vaše pomisleke, to, kar vas skrbi. Lahko pa povem tudi nekaj kar, o tem, kar smo naredili. Veliko javnih razprav je, zelo malo pa eh, informacij iz prve roke. Najprej, kaj se je sploh dogajalo s to skupino eritrejcev v Libiji? To smo zvedeli preko neformalnih stikov, iz tiska, telefonskih klicev, nevladnih organizacij, različnih poročil. In na koncu smo tudi slišali nekaj od visokega komisarja za begunce Združenih narodov. Torej, sedaj vemo, da je 400 eritrejcev sedaj pridržanih kot nezakonitih priseljencev. 250 naj bi jih pa libijske oblasti identificirali. Najprej so bili v centru Nizorata v pridržanih potem pa iz določenih razlogov so jih nekaj preselili na jug v en drug center. V teh dneh je bilo veliko neformalnih intervencij, razen ene, tu je šlo pa za intervencijo italijanske vlade, intervencijo ministra Fratinija. No, pa še nekaj formalnih pobud je bilo Združenih narodov. Potem so pa libijske eh, oblasti povedale nekaj stvari, da nimajo nobenega namena kogarkoli izgnati in da so pripravljeni bolj sodelovati, da bi to eh, pridržanje postalo bolj dostojno in Eh, pripravljeni so bili tudi veliko teh ljudi prepeljati nazaj v center Mizorata, ki je bolj v skladu s mednarodnimi standardi za pridržanje beguncev. Nas situacija seveda zelo skrbi. But I have to say now also directly from foreign minister Musa Kusa. Minister za zunanje zadeve Musa Kusa se je srečal z gospod Maso pred dvema dnevoma in to, kar je povedal, nas je zaskrbelo. Rekli so, da so pripravljeni dati vse informacije, nam dati določena jamstva v zvezi z ravnanjem z begunci in rekli so, da nimajo nobenega namena izgnati teh ljudi. Istočasno pa prosijo Evropsko unijo, da z njimi sodeluje. Rekli so, da ima Libija nekontrolirane meje v dolžini 4000 km za preostalim delom Afrike in da za to potrebujejo pomoč. Veste, kakšno je to stališče, to stališče poznate. Minister Musakusa je to stališče samo ponovil, to je že znano, vendar pa je povedal tudi, da nameravajo znati in da bodo dali tudi dostop eh, visokemu komisarju za begunce Združenih narodov. Najprej je urad za begunce bil samo obveščen. No, Libija je ženevsko konvencijo iz leta 1951 podpisala, Pomočnica generalne direktorice visokega komisarjata je obiskala sedaj Libijo in bo verjetno prišla k malu nazaj. Z Libijo sodelujemo, več projektov imajo pripravljeni smo narediti več. To je vprašanje regulative in to je tudi vprašanje pomoči. Sedaj potekajo pogajanja o Eh, okvirnem sporazumu za sodelovanje. Tukaj je predvideno tudi poglavje o notranjih zadevah in v zvezi s tem poglavjem nismo dosegli nobenega napredka, sploh se nismo pogovarjali in na tem sestanku s ministrom Musakuso bomo smo mogoče deblokirali to situacijo, kaj ti rekli so, da so pripravljeni o tem razpravljali v naslednjih tednih. Torej, eh, pogajanja, glavna pogajanja so omejena na okvirni sporazum, kar pa zadeva poglavje o notranjih zadevah, tu se pa ni nič dosti premikalo. Ampak sedaj, zaradi mnogih stvari, vključno z nedavnimi dogodki in pritiski na Libijo, sem pripravljen govoriti o vsem tem, tudi o. Libici so pripravljeni se pogovarjati o tem, kako strukturirati te razprave, te pogajanja. To lahko povem. To so informacije, ki jih imamo. Stvari bomo natančno spremljali. Želimo biti vsaj informirani na politični ravni, kajti v bistvu govorimo o političnih odnosih z Libijo. Ne govorimo o izvajanju kakršnega koli zakona oziroma sporazuma. To je vse, kar vam lahko povem v našem imenu. Hvala lepa. Now... Hvala. Sedaj je pa prišel čas, če ste pripravljeni, če želite, da slišimo gospoda Harta, predstavnika IOM. Odbor za zunanje zadeve, gospa Gomez. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. No. Mikrofon je šel. Izgleda, da je prižgan. Ja. Želela bi se gospodu zahvaliti samo za informacije, ki nam jih je dal. Te se ujemajo s tistimi informacijami, ki sem jih jaz dobila. E, zlasti tisti del, ki govori o visokem komisarijatu za begunce nisem vedela, da sta se srečala gospa, er, ne, eh, gospa Malstrom in eh, zunani minister Libije. To je stvar, ki daje veliko upanja. Kot poročevalka za bodoči okvirni sporazum z Libijo, o katerem še vedno tečejo pogajanja, sem stopila v stik z libijskim veleposlanikom. Prve informacije sem dobila pred več kot enem tednom, prve informacije o tem problemu so 400 eritrejci. Glede na pozornost, ki jo je to vprašanje pritegnilo, to je pozornost parlamenta, pozornost medijev, pozornost nekaterih držav članic, Torej, zahvaljujoč tej pozornosti je bilo mogoče vzpostaviti te neposredne stike med gospod Majstrom in zunanim ministrom Libije. In tako smo tudi dobili ta zagotovila, da teh ljudi ne bodo pošiljali nazaj v Eritrejo. Mislim, da je to zelo, zelo pomembno. Moje informacije pravijo, da so nekatere ljudi, nekatere države že enkrat vrnile v. Yeah. Libijo. Ampak visoki komisarjat za begunce Združenih narodov ni, niko, ni nikoli eh, se ukvarjal s temi ljudmi, ker so jih Libici nagnali iz države. Ampak v tem konkretnem primeru, poleg zagotovil, da jih ne bodo deportirali, pa je še nekaj pozitivnega. Visoki komisarjat za begunce se sedaj pogovarja z libijskimi oblastmi o možni vrnitvi v Libijo, kjer bi spet imeli formalni status. Mislim, da bi to bilo zelo koristno za sporazum, ki ga poskuša EU podpisati z Libijo, ker ta sporazum pokriva več vprašanj kot pa samo vprašanja migracije in beguncev. Zlasti, ker govorimo o državi, ki ni nikoli eh, ratificirala konvencija Združenih narodov o zaščiti beguncev in ki sploh ne priznava obstoja beguncev. Ampak Libija je pristopila k konvenciji Afriške unije o beguncih. Rešitev tega primera. No, mislim, da je sedaj bolj možna. Slišali smo zagotovila, da ljudi ne bodo vrnili v Eritrejo. Mogoče jim bojo dali neke vrste status, da bojo lahko vsaj delali in ostali v Libiji, ampak zelo, zelo pomembno bi bilo se soočiti z osnovnim vprašanjem in to je, kakšno je stališče Libije do uh, zaščite beguncev in potem bo lahko ta parlament tudi podprl sporazum, če bo vključeval ta vprašanja. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa, če lahko še na hitro slišamo nekaj besed od gospoda Harta od IOM, bi spregovorili. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobar dan, gospe in gospodje. Najlepša, gospod, najlepša hvala, gospod Macovizi, za vaše poročilo. Z veseljem ga potrjujem. Najava osvoboditve Eritrejcev je sedaj formalna. Mi smo mednarodna organizacija, ki smo v Libiji prisotni že od leta 2006. Z UNHCR tudi sodelujemo na konkretnih eh, primerjih eh, zaščite in pa ponovne naselitve beguncev in iskalcev azila. V teh dneh smo neformalno sodelovali z različnimi deležniki v Libiji in tudi z libijsko vlado, zato da bi preprečili deportacijo. In to nam je uspelo. Sedaj smo v rednih stikih z eritrejsko skupnostjo. Njihov cilj je naselitev v Evropi. To se jim zdi končni cilj to, kar se je do sedaj rešilo, se jim zdi samo začasna rešitev, ne pa končna rešitev. Ampak kakorkoli, najavljeno je bilo, da bo. Da, se, eh, da sta se dogovorila Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za delo, da bosta te ljudi zaposlila na javnih delih. To ni idealna rešitev, to so prej uporabili že pri somalijskem primeru, takrat, ko so, so malice osvobodili iz eh, centrov in sedaj ti somalici lahko živijo in delajo v Libiji. Situacija je nekoliko nejasna, še vedno negotova. Pred nekaj urami so nam rekli, da obstaja nalog, ministrstva za notranje zadeve, da se osvobodi vse iz teh sprejemnih centrov, ne samo eritrejce, ampak kar vse. To je 3000 ljudi, ki so pridržani v 18 sprejemnih centrih v Libiji. Ne vemo, kje bodo zaposlili te eritrejce, ali jih bojo samo spustili ali pa jih bojo zaposlili. Torej, situacija je predvsej spreminjajoča, vse skušamo spremljati, kaj se dogaja in potem bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ministrstvo za notranje zadeve je našo organizacijo tudi prosilo, naj spremljamo eh, osvoboditev eritrejcev, ker UNHCR ni več tam, bomo mi poskušali izvesti to nalogo in poskrbeli bomo za to, da cela operacija poteče gladko. Naj še dodam nekaj stvari v zvezi z zaščito beguncev. V skladu s statistikom UNHCR gre za 20, ne za 12 tisoč ljudi. Za 12 tisoč ljudi v Libiji. Tu gre za de facto zaščito. Lani ni bilo nobene deportacije v Eritrejo in tudi ne v Somalijo. To sta dve glavni državi izvora za begunce v Libiji dve državi, odkudar v glavnem prihajajo begunci in azilci in eh, iskalci azila. Nekaj ljudi so prepeljali eh, na jug v en sprejemni center. To je povzročilo precej zaskrbljenosti, kajti eh, ta center je znan kot eh, center, odkudar se izvajajo deportacije. Ampak do deportacije ni prišlo in to pozdravljamo kot dobro novico, vendar pa to odpira celo vrsto novih vprašanj, ampak želel sem vam povedati zadnje informacije o tej situaciji zelo na kratko. Hvala. Sedaj pa naše, naš kolega, gospod Paceti. Hvala, gospod predsednik. V zadnjih tednih sem se pozanimal v komisiji, ali bo ta sporazum o sodelovanju Eh, olajšal našo eh, pobudo in eh, nekateri so ugotovili, da je za evropsko pobudo bil sporazum preovira kot karkoli drugega. To želim povdariti, zlasti kajti tukaj gre za situacijo, ki je pač treba razumeti takšno, kot je. Brez dvoma obstajajo države, ki imajo meje z tranzitnimi državami, za migracijske tokove. In eh, seveda te države poskušajo nekako te tokove obvladati. Ampak v mnogih eh, primerjih, to moram povedati predstavniku komisije, eh, bilateralni sporazumi pravzaprav sploh ne urejajo tega. Kar zadeva politiko vračanja in izgona, ali tukaj obstaja kakšni nadzorni mehanizmi, potem ali gre za prevzem uh, iz tranzitnih držav eh, v, s strani uh, držav izvora teh beguncev. Torej, te države m, mm, imajo sicer neke odnose z Evropo, ampak uh, vedno znova se pojavljajo polemike o tem, da morda ne sodelujo tako, kot bi bilo treba, potem po drugi strani obtožujo Evropsko unijo, da nismo solidarni. Potem trdijo nekateri, da naj bi komisarka Malmström bila rekla, da je bil sporazum dosežen ali bo dosežen v, brez eh, soglasja. Bruslja, vsa italijanska, ki tisk je pisal o tem. Torej, na podlagi te nejasne situacije se mi zdi, da gre tukaj za dve vrsti problemov. Prvič, gre za vprašanje, katere Perspektive pa obstajajo za teh 400 eritrejcev. Seveda je prav in lepo, da jih bodo uh, izpustili, morda jim bodo omogočili uh, neko delo, družbeno koristno delo in tako naprej. Alternativa, če ne bodo delali, pa bi bilo lahko vračanje teh ljudi. To so predvsem mladi, In ne smemo pozabiti, da vojaška obveznost v Eritreji traja do starosti 40 let. Potem ti uh, ljudje bi lahko bili izpostavljeni pregonu in tako naprej. Torej, če gre za smrt ali življenje, seveda se bomo odločili za življenje, ampak če bodo ti ljudje morali živeti v nespremljivih pogojih, potem jim nismo dosti pomagali. Torej, pro, to je problem, ki ga je treba uh, poznati. Potem treba vedeti, ali so to osebe, ki bodo dobile pravno status begunca, če temu tako in na tem ustraja Italija, potem bomo že nekaj eh, stvari razčistili. Kaj sedaj počenja Evropa? Drži, pogajanja za bilateralni sporazum potekajo, poznam težave, ki se pri tem pojavljajo, ampak vseeno se moramo vprašati, ali danes ni smiselno bolj uh, izvajati pritisk na uh, drugo pogajalsko stran. Da ne, morda bi bilateralni sporazum lahko nadomestili v navednicah z evropskim sporazumom, da bi imeli več vpliva. Nujno je tukaj ne narediti nekaj. Vem, da obstaja ogromne težave, zlasti pri državi, kakršna je Libija, ampak mislim, da je nujno l, eh, ubrati to pot. Prepričan sem, da se moramo zavedati, da je to treba narediti tudi čimprej. Hvala. Ja. Sedaj pa otvarjam razpravo za oziroma čas za vprašanja. Prosim, če postavljate čim krajša vprašanja, da ne bomo predolgo delali, kaj te tolmače imamo na voljo samo do določenega časa. Gospa s Argentini je, je prva. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi, da ste postavili to točko na dnevni red. Odgovor mislim, da je gospod Paceri natančno orisal. Eritreja je Severna Koreja Afrike, bi lahko rekli. Skratka, če nekdo uh, je vrnjen v Eritrejo, ga bodo kaznovali, nikoli več ne bo prišel iz nje. Potem tisti, ki a, zapuščajo Eritrejo, za tiste pa ne vemo, kaj se bo z njimi zgodilo. Če vemo, da gre za Eritrejce, ki so zapustili domovino, potem je treba vedeti, kakšni so problemi. Če se izkrcajo iz letal, mora nekdo plačati za ta prevoz, potem, če pustijo družine doma, bodo te družine morale Eh, plačati ceno eh, za to, ker je en družinski član pobegnil. Potem problem, ki ni, kako ravnajo v Libiji za prosilci za azil. Problem je v tem, da so to ljudje, ki želijo priti v Evropo in tem ljudem se ne da možnost eh, zaprositi za azil. Imam članek iz italijanskega časopisa 29. april je eh, bil eh, ta članek v 24 ore časopisu objavljen. Tukaj je zapisano, da ima Evropa dober sporazum oziroma se pogaja za en z Libijo in predlagajo, da bi tudi z drugimi državami morali takšne sporazume skleniti. To je nekaj, kar se mora zgoditi. To je something bound to happen, kot pravi govornica. Nekaj, kar se bo moralo slej kot prej eh, zgoditi. Komisijo pozivam, da si resnično prizadeva za bilateralni sporazum z Libijo, multilateralni sporazum z Libijo bi morda tudi bil ena od eh, rešitev, ampak ne vem, kako bomo to uh, uskladili za našo zakonodajo na področju azilne politike. Potem naslednja stvar, kako bomo sedaj poskrbeli, da ti ljudje, ki so na poti v Evropo, bodo lahko uživali pravico eh, do eh, formalne mm, prošnje za azil. Torej, gre za, če govorimo o treji državi, ki je Severna Afrika, eh, opustite Severna Koreja Afrike, kot je prejšnji govornik ugotovil, gre za eh, državo, kjer je ljudi, veliko ljudi zaprtih in katerih pravice se vsak dan kršijo. Hvala. Thank you. Hvala. Uh -huh imamo sedaj seznam, končani seznam. In prosim, če se omejite vsak na dve minuti. Gospa Flotre. Dve minuti, prosim. Ja. Očitno je ta nova zgodba z Eritrejci nekaj, kar predstavlja dramatično situacijo. Govorimo o beguncih, kot je pravkar rekla kolegica, ki so prišli iz, drža, iz, ne, iz svoje domovine, kjer enostavno uh, človekove pravice sploh ne obstajajo. Ampak to je situacija, ki jo poznamo. Gre za ta sporazum med Libijo in Italijo, ki velja in ta se nanaša na refulment. Celo vrsto. Uh, organov, tudi UNHCR, eh, sodišče za človekove pravice, vsi so obsodili to prakso Libije. Vendar, ko imamo upravka z Libijo, ni nobene eh, pravne gotovosti. Ne vemo, kakšne so njihovi pogoji za zaščito in tako naprej. Skratka, nobene gotovosti ni tukaj, če govorimo o Libiji. Nihče ni gotov, kaj točno uh, se dogaja. Včasih Nekateri pravijo, da se je treba uh, pogajati z Libijo, kadar pa se uh, pogovarjamo o vračanju uh, priseljencev, pa stvar postane problematična. Vprašanje je, kaj bomo sedaj s temi 400 ljudmi. Veste, da v Tripoliju je 9000 ljudi, ki so želeli uporabiti pomoč UNHCR-a. To so ljudje, ki nimajo nobenih jamstev, kar zadeva eh, postopek in tudi Evropska unija ne more nikakor nadzirati pogoje, pod katerimi ti ljudje živijo. Katastrofalni so uh, pogoji, v katerih živijo ne samo v Eritreji, temveč ti ljudje tudi v teh sprejemnih centrih. Torej, načelno vprašanje je, kaj bomo natančno sedaj naredili. Z Libijo se pogovarjamo o možnostih, ki jih vidimo za to državo, potem o možnostih, kako obvladati, upravljati s temi begunci, ampak komisijo sprašujem, ta dramatična situacija, kaj ta pomeni za pogajanja za Libijo, za ta sporazum. Hvala. Sedaj pa poslanec Jakolini, dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Nekaj novih dejstev smo danes eh, izvedeli. Verjetno jih nismo vsi prepoznali. Gre za pozitivne signale in premike, kar zadeva teh 400 eh, in nekaj eritrejcev, ki so eh, preživeli dramatično situacijo. Potem pa imamo še 12 tisoč eh, drugih oseb, ki bi jim bilo tudi treba na nek način pomagati. Danes do povdne je bil tukaj minister za migracije Belgije, torej predsedojoče svetu in na podlagi naših vprašanj, je povdaril, da se zaveda tega, da mora Evropska unija skleniti nekatere bilateralne sporazume. Mislim, da to gre v pravo smer vse skupaj. Je pa je pomembno, da tem ljudem pomagajo, da lahko uh, se vključijo v trg dela in moramo jim zagotoviti določeno obravnavo. Danes, kolega Paceri to dobro pozna, je Italija ena od redkih držav skupaj z Malto in Španijo, ki so sklenile bilateralne sporazume z Libijo. In eh, ne glede na vse omejitve, gledajo ljudje pozitivno na te sporazume. Ta solidarnost pa, pristna solidarnost, bi rekel, je nekaj, kar vedno znova poudarjamo v štokholmskem programu, ampak v praksi tega ne počnemo. Ta pristna solidarnost se mora pokazati na vseh straneh in solidarnost Evropske unije je tukaj potrebna, ne samo solidarnost nekaterih eh, redkih držav članic. Moramo sprevzeti odgovornost vsi skupaj kot celotna Evropska unija. Ti tokovi priseljencev so nekaj, o čemer ne govorijo samo nizozemski kolegi, ampak je to problem tudi sredozemskih držav, zato ker so pač migracijski tokovi takšni, da so se spremenili. Mnogi imigranti prihajajo iz Tunizije, potem iz Libije in Sedaj smo prišli res do pomembne točke. Moramo obvladati te tokove. Imamo dve direktivi, ki se nanašata na uh, migrante, priseljence, vendar to so sta direktivi, o katerih še razpravljamo. Hvala, gospod Tavares, dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Dobro je slišati, da teh eritrejcev ne bodo vrnili domov in jih tam usmrtili ali zaprli eh, v zapore do konca življenja. To je dobro. Ampak stvar je nekoliko uh, delikatna. UNHCR je včeraj izjavil, da morajo ti ljudje, ki so jih pridržali, izpolnjevati določene uh, formularje, ki jim omogočajo bivanje v Libiji samo tri mesece. Ko ta rok preteče, morajo pridobiti libijski dokument, tega pa lahko pridobijo samo ob predložitvi eritrejskega eh, potnega lista, kar pomeni, da morajo iti na veleposlaništvo, razkriti svoje imena in s tem ogrozijo svoje družine doma. Gre torej za moralno dilemo tudi. V tem odboru smo večkrat povdarjali da je sporazum za Libijo, da so sporazumi za Libijo dobra novica za obvladovanje teh migracijskih tokov. Mislim pa, da sta tukaj dve glavni stvari v zvezi s temi eritrejci. Gre za to, da se jim omogoči neko delo v Libiji, vendar to ne sme pomeniti, da so to uh, ekonomski migranti to bi bila slaba stranska eh, posledica eh, teh, tega, te obravnave. In če se tega zavedamo, moramo ugotoviti še nekaj drugega. Evropa ne zagotavlja svojih jamstev v skladu z mednarodnim, temveč v skladu s humanitarnim pravom. Torej, te ljudi smo vrnili ali so se vrnili v Libijo in Libija ni podpisnica konvencije o človekovih pravicah in o beguncih. In mislim, da moramo tukaj stvari spremeniti. Ne vemo točno, kje se to dogaja, kakšna, katera lokacija, kdo je te ljudi vrnil v Libijo. In mislim, da bi morali ta vprašanja postaviti italijanski vladi po eni strani in Frontexu po drugi. Moramo se več pogovarjati o tem, Gre sicer za konkretni primer, ampak gre za velike probleme. In v tem odboru bi morali imeti eh, tudi od italijanske vlade predstavnike in eh, predstavnike eh, Frontexa. Hvala. Gospod Porcelino, dve minuti. Ribadisko ancora una volta come. Hvala. Kadarkoli se javim k besedi poudarjam, da sem že večkrat zahtevala podatke o teh pogajanjih z Libijo, nihče pa mi ni dal teh eh, konkretnih podatkov. Govorimo namreč o državi, torej o Libiji, v zvezi s katero smo danes slišali več eufemizmov. Socialno korist, družbeno koristno delo, delo in eh, udeležba na trgu dela in tako naprej. Ne vem, To so samo uh, besede, ki eh, jih uporabljamo zato, da se izognemo situaciji, kjer bi Bobu rekli Bob. Migracijski tokovi je tudi takšna fraza. Libija do sedaj ni podpisala nobenih konvencij, zlasti ne konvencije o eh, pravicah beguncev, zato je treba njihove izjave jemati za veliko mero skepse pogajanja za Libijo bodo seveda na podlagi Lizbonske pogodbe predmet eh, soglasja Evropskega parlamenta. In v skladu s členom 218 Lizbonske pogodbe imamo mi pravico, da smo izčrpno informirani o teh pogajanjih. To je nekaj, na čemer moramo ustrajati. Zato zahtevam, da Komisija poroča nam o poteku teh pogajanj in sicer redno, da nam poroča o tem, tako da bomo lahko skupaj z odborom AFET in z delegacijami za odnose z državami Magreba oziroma Libijo eh, oblikovali skupno stališče. To bi bila gesta dobre volje. Če hočemo priti do nekih konsekvenc namreč, da eh, zagotovimo jamstva tem osebam. Potem je to treba doseči. In meni se zdi prvenstveno pomembno, da zagotovimo vse pravice tem osebam. In to moramo narediti takoj. 400 ljudi smo slišali je vključenih v to, nekateri so rekli 240, ampak vemo, da jih je bistveno več. Ne vemo natančno, kakšne so razsežnosti te tragedije, vemo pa, da če zlasti poznamo, eh, če je nekdo obiskal te, ta, te, te centre, da je lahko videl samo tisto, kar eh, so nam pokazali. Hvala, gospod Želeli, dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Očitno obstaja zaskrbljenost, kar zadeva spoštovanje človekovih pravic, kar zadeva ravnanje s temi osebami, ampak danes smo slišali tudi nekaj pozitivnih stvari. Naprimer, o pripravljenosti Libije, da omogoči eh, UNHCR-ju ponovni začetek eh, delovanja v Libiji. Imam pa vprašanje za gospoda Vacerja. Če sem vas dobro razumela, ste rekli na začetku, da je komisija večkrat povdarjala, da je bilateralni sporazum nekaj, kar bi viralo evropsko politiko. Moram reči, da sem tukaj zaznala neko kritiko tistih držav, ki smo podpisali bilateralni sporazum za Libijo, naprimer Italijo. Torej, omene države sklepajo bilateralne sporazume, zato ker nimamo nobenih eh, sporazumov o izmenjavi. Torej, gre za kritiko, da je premalo evropskega duha v teh migracijskih eh, sporazumih. Danes dopoledne smo se pogovarjali o tem tudi. Belgijsko predsedstvo je povdarilo, da tukaj potrebujemo evropski pristop. O tem je govoril gospod eh, Jakolino, gospod Busut in pa tudi drugi so govorili o tem. Torej, očitno je, da so bilateralni sporazumi nekaj, kar je treba na nek način vključiti v tako imenovan evropski režim. Države članice, ki so sklenile ta, eh, bi, te bilateralne sporazume, so očitno izrazile skepso v zvezi s tem, kaj evropski sporazum lahko zagotavlja v konkretnih primerih. Hvala. Poslanec Borgeci. Hvala, gospod predsednik. Sedaj smo slišali in malce sem bil s tem eh, presenečen, kajti nekaj grotesknega se mi zdi, da sem slišal. Da namreč nekatere države članice neupravičeno kritizirajo poskuse nekaterih eh, za krepitev eh, stikov z Libijo ti migracijski tokovi, kakšni so, odkot prihajajo, ja, iz eh, obal Libije. In zato je prav, da države, naprimer Italija, ki so zlasti prizadete, poskušajo sodelovati z libijskimi oblastmi. In mislim, da te pobude držav članic, kot je eh, Italija, da bi uh, se pogajale za bilateralne sporozume, ne sme nihče obsojati. Tudi mislim, da ni prav, če menimo, da je to pač rešitev. UNHCR bi tudi moral ponovno biti prisoten na licu mesta. To je prav, vendar konvencija, kateri, za, na podlagi katere dela UNHCR, ni dovolj. Mi vemo, da gre za zelo velike žrtve in velika tveganja, v katera se spuščajo nekateri, tudi ko gre za stike z libijskim vodstvom. Vprašanje eh, komisiji. Zanima me, ali komisija resnično izvaja kak pritisk na te države, ne samo Libijo, da bi sklenile tak eh, sporazum z Evropsko unijo ne vem, z Libijo naj bi sklenili sporazum, ampak zanima me, ali na a, afriške organizacije a, komisija izvaja kak pritisk. Hvala. Gospod Busutil, dve minuti. Yes, um, Mr. Chairman, I think Hvala, predsednik. Mislim, da ima Libija prav, ko trdi, da ne želi postati južni Eh, obmejni policist Evropske unije. Kajti Evropska unija ne pomaga dovolj Libiji in Libija ima prav, ko pravi, da ima veliko težav s svojo južno mejo. Ampak mi to vemo že leta in leta. Komisija, sprašujem vas, na kaj pa čakate? da bi pomagali Libiji, da bi Libija potem pomagala nam. Odgovori, ki sem jih do sedaj dobil, niso zadovoljivi. Zakaj Baroso še čaka da, in, se, in ne obišče Libije in se pogovori z libijskimi oblastmi? Veseli me, da je komisarka Malmström se z zunanim ministrom Libije danes pogovarjala, ampak zakaj ona še ni odšla enkrat v Tripoli? Komisija mislim, da bi morala veliko več narediti na licu mesta za Libijo. Če hočemo, da bo Libija sodelovala z nami, moramo mi biti pripravljeni sodelovati z njimi kar zadeva bilateralne sporazume. Kritiko v zvezi z bilateralnimi sporazumi jemljem zelo skeptično. Zakaj? Iz več razlogov. Prvič, bilateralni sporazumi so zmanjšali pritok nezakonitih priseljencev in to v odločilni meri. To je pomagalo ne samo južnim državam, članicam EU, ki so do sedaj same morale nositi ta bremena, temveč je to tudi rešilo na stotine življenj tistih, ki so se v preteklosti utapljali v sredozemskem morju. Drugič, bilateralni sporazumi so najbolj učinkovito orodje boja proti organiziranemu kriminalu, ki je pravzaprav eh, povzročitelj vseh teh eh, odhodov iz afriških držav. To se mi zdi najboljša pobuda za boj proti organiziranemu kriminalu, ko gre za nezakonite eh, priseljence. In tretjič, enostavno je moč kritizirati bilateralne sporazume, enostavno je biti proti njim, ampak mislim, da se ne bi smeli ujeti v zanko eh, licemerstva. Tisti, ki kritizirajo te sporazume, pa potem ne znajo odgovoriti na vprašanje, kdo pa bo potem prevzel breme eh, odgovornosti za sprejem priseljencev in prosilcev za azil, ki prihajajo v Evropo. Hočemo, da pridejo, ampak naj ostanejo v Italiji, Španiji, Grčiji in Malti, torej v južnih evropskih državah, ampak to ni rešitev. Hvala, gospod Busutil, gospod Panceri uh, je bil naslovljen tukaj in sicer glede zelo specifične teme, zato ga prosim, da odgovori. Sam je prosil za besedo za 30 sekund, potem pa se bomo vrnili k komisiji za zaključne besede. Hvala. Sam sem predajal le mnenje, ki se mi je zelo pomembno in sicer gre za mnenje komisije. Pogosto bilateralni sporazumi preprečujejo neko evropsko strategijo. Prepričan pa sem, da bodo bilateralni sporazumi uh, v primerjavi z Evropsko pobudo tukaj prevladali. Ne smemo pa biti uh, krivični do držav, ki podpisujejo te sporazume. Tak je pristop številnih teh držav. Poleg tega, mislim, da sem sam to vprašal, kako lahko imamo neko evropsko dejavnost, nek evropski poseg. Kaj ti ne moremo delovati kot eh, nek nadomestek. Če bomo imeli bilateralni sporazum, moramo imeti tudi odgovornost za njega in za politike, ki niso vedno prave. Ne sme pa biti bilateralni sporazum edini mehanizem. Ta mora priti pod evropsko politiko če evropska politika obstaja. Torej, da ne bo šlo za, neke, za neko notranje uh, torej nasprotje. Sem za evropsko pobudo, ki bi pokrila vse države. Hvala. Še predstavnik komisije. Sam sem želel tudi uporabljati svoj jezik, torej italijanščino, ampak ker sem začel v angliščini, bom tudi nadaljeval v angliščini. Samo nekaj dejstev bi povedal. Veliko mm, elementov, veliko pripomb je bilo, eh, ki so letele na komisijo. Sam eh, ne podpiram vsega tega, ampak ko govorimo o 400 oziroma 450 eritrejcih, govorimo o ljudeh, ki so zdaj v Libiji. torej so še vedno v Libiji, niso jih še ja, vrnili nazaj v domovino. E, ti ljudje so v situaciji, e, ki se ne more primerjati z situacijami drugih ljudi, ki so bili uh, vrnjeni iz Evrope nazaj v Libijo govorimo torej o skupini ljudi, ki so v Libiji. In ukvarjati se moramo s temi ljudmi, z njihovo situacijo po mednarodnem pravu in v okviru politične situacije, ki obstaja trenutno v odnosih z Libijo. V okviru mednarodnih organizmov in organov delujemo, eh, ko gre za pomoč tem ljudem. Če pa govorimo o bilateralnih eh, sporazumih, bi sam uporabil zelo pragmatičen pristop. Sam bi rekel, da je evropski sporazum boljši od nekega bilateralnega. Kaj ti tak sporazum bi zagotovil več stvari, naprimer solidarnost. Vendar pa moramo si biti na jasnem. Tak sporazum, bilateralni sporazum se je tudi izkazal za koristnega, Eh, kajti ko je stopil veljavo sporazum o sodelovanju, se je tok migrantov proti Evropi prek Italije morda, ampak bistveno je, da proti Evropi se je ustavil. Sami smo bili uvešeni v tem sporazumu in je v skladu z evropskim pravom, z evropsko zakonodajo. Morda obstaja tudi kaj prikritek, vendar ničesar takega zaenkrat nismo zaznali ne govorimo o azilu v Evropski uniji, kajti poznamo države, iz katerih te ljudje prihajajo. Nimamo podatkov o tem, kje, odkot ti ljudje prihajajo. Še enkrat povdarjam, da so ti ljudje v Libiji. Zdaj pa si moramo gledati, kako v Libiji z njimi ravnajo in sicer v skladu z mednarodnim pravom in z pogoji, ki jih zahtevamo mi. V okviru tega sporozuma o sodelovanju je tudi odstavek, morda vas je obvestil kolega iz eh, generalnega direktorata Relex, sicer gre za to, da je gospa Malcrom se srečala z gospodom Musakusom, začela sta pogovor. In upravičujem se gospe eh, Borgelino, ker nisem včeraj odgovoril. Torej, začeli smo pogovore z Libijo, gospa Malmström je tudi začela te pogovore, sam sem bil tam oktobra. In naša dožnost je, pravilno ste rekli, da vas obvestimo, kako stvari potekajo. Najboljši odgovor bi bil, da začnemo, da odpremo poglavje o odnosih z Libijo na področju notranjih zadev. Eh, v vseh naših sporazumih se ukvarjamo z pravicami z eh, in tako naprej. Libija ni podpisala ženevske konvencije, je pa podpisala konvencijo iz Abebe. In ta konvencija Libijo obvezuje k istim zavezam, tudi k sodelovanju z UNHCR. Ali imamo kakšen mehanizem pritiska na Libijo? Da. Imamo skupno strategijo in partnerstvo EU in Afrike. Imamo tudi strategijo Mobility eh, Migration. in, in, in, in employment. In imamo tudi obveznosti na podlagi Afriške konvencije. To so stvari, ki jih lahko naredimo. Najbolje, kar lahko storimo, najboljša stvar pa je, da se usedemo za mizo z Libijo in se pogajamo. Tak sporazum bi zato lahko postal nek okvir za evropsko dejavnost. Potrebujemo razpravo, kako lahko pomagamo prosilcem za azil po naših pravilih. Smo v situaciji, prosim, upoštevajte to. Ne gre za nek pravni okvir za Evropo in s tem se ukvarjamo na politični ravni, torej skušamo zagotoviti, da se spoštujejo temeljne pravice. Seveda se strinjam, da je sporazum na ravni skupnosti boljši kot bilateralni sporazumi, ampak eh, situacija je zaenkrat takšna, kot je. Mislim, da je to bolj ali manj vse. Ne bomo končali našega dialoga z Libijo. Zdaj, ko bodo te ljudi osvobodili, Če bi osvobodili 3000 ljudi, bi to lahko postal problem in zato bomo situacijo še spremljali. Hvala uh, za odgovore. Imamo še kakšnih 15 minut in še eno točko na dnevnem redu, to je proračun. Tolmačenje se bo pol sedmih zaključilo, zato moramo čim prej nadaljevati. Eh, prosim vse, ki se boste zdaj še oglasili, da to naredite v pol minute. Gospod Kočeta. Poleg vseh vprašanj pravice je tukaj še en problem in želim slišati vaše mnenje o tem. Libija je prevzela vlogo nekega uh, policista, Eh, patrulira po mednarodnih vodah in eh, pravi, da ne bo spuščala ljudi v svojo državo. Torej. Vendar pa eh, lahko vidimo, da dela Libija kot nek mednarodni policist, da so njene dejavnosti tudi nezakonite. In naj povem, da Libiji nihče ni dal pravice, prav tako ne Italiji, da uh, izvajata neke dvostranske dejavnosti v mednarodnih vodah. Gospod Tavares, ker ne vemo, kje so bili ti ljudje uh, prijeti, uh, ne moremo nič storiti. Potrebujemo več informacij. Zato prosim komisijo, da nam točno pove, kaj se je zgodilo, kdaj in kje. In če je možno tudi z lokacijo GPS, Če bomo to dobili, te informacije, potem se bomo lahko uh, pogovarjali še nadalje o tem, lahko bomo prosili Frontex, da pride sem in bomo tudi ukrepali. Mislim, da smo imeli tu dobro razpravo. Gospod um, z komisije je povabljen, da odgovori pisno na ta zadnja vprašanja. Tako da zdaj lahko preidemo na zadnjo točko na dnevnem redu. Hvala vam za vašo prisotnost. Čas pa nas zelo priganja, zato prehajamo kar na zadnjo točko za danes popovdne oziroma zvečer. To je točka 15. Point 15. The point točka 15, torej, ko gre za predstavitev stališča parlamenta o predlogu proračuna za leto 2011. Sam sem poročevalec za to področje. Želim se samo zahvaliti poročevalcem v senci. Imeli smo plodne razprave in uh, našli smo pot naprej. Eh, ta osnutek mnenja je tudi bil razdeljen. Mislim, da bomo zdaj uh, dobro storili, če slišimo še mnenje sveta in potem komisije. Upam, da nam bo to uspelo v manj kot 15 minutah, eh, ki jih še imamo na voljo. Prosim predstavnika sveta, če uh, želi spregovoriti. Želite izraziti mnenje sveta o tem proračunu? Izvolite. Euh, <clears throat> euh, Gospod predsednik, kar zadeva celotno problematiko proračuna za 2011, je svet moral sprejeti določene usmeritve, dokaj težke odločitve, kajti glede, spo, glede na to, da smo sedaj v obdobju, ki ni enostavno, obstajajo pritiski v različnih državah za to, da se zmanjša ja, javna poraba in tudi s tem prispevki za evropski proračun. Delek, e, ki zanima to, ta odbor, zahteva previdno delo. Delali smo previdno in umirjeno kar zadeva proračunske reze. Taki reze so bili izvedeni druge na drugih področjih. Kar zadeva plačila. Tu gre za stopno realizacije in pa dejavnosti v letih 2009-2010. Zavedamo se, da mogoče to ni najboljši način priprave proračuna namreč to, da vzamemo kot podlago eh, raven realizacije. Pravi razpoložljiv. Prava razprava med nami o proračunu bo potekala takrat, ko bo prišlo do usklajevanja stališč med parlamentom in svetom. To pomeni, da smo bili kar previdni. Pri premikanju kurzorja Sedaj, če si pogledamo ce, eh, celotni razdelek 3a, tukaj ima, im, imamo obveznost T 12,8. Potem, kar pa zadeva e, plačila, tu je pa prišlo do Eh, znižanja to smo pa upravičili za ravnijo realizacije. Naj vas spomnim, da je stališče sveta eh, šele prvotno eh, stališče, razprava bo pa še potekala. Hvala lepa, gospod predstavnik sveta. Sedaj bomo poslušali gospod Monik Prat v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se tudi belgijskemu predsedstvu za to, kar je ravno kar povedalo. Naj povem, da obžalujemo te reze v proračunu, ki jih je svet naredil. Poslušala sem prejšnjega Eh, govornik. Povedal je, da so upoštevali tudi raven realizacije v letih 2009-2010, ampak naj povem, da, so, da sta leti 2009-2010 bili leti, ko se je izvajal novi, eh, novi program in da smo sedaj šele prišli na uh, normalno ravnost in da bodo ta zmanjšanja, te rezi bodo uh, vplivali tudi na tehnično pomoč za različne programe, ki so vključeni v uh, raz, razdelek, uh, kjer so predvideni stroški za pravosodje in notranje zadeve. Ko gre za tehnično pomoč, lahko ta znižanja močno vplivajo imajo lahko pomembne posledice, zlasti, če pomislimo na izvajanje TFTP sporazuma. Iz tega razdelke so se eh, financirale ukrepi iz eh, členov 4 in 5 sporazuma. upoštevali smo, smo tudi zahteve agencij in analizirali te eh, zahteve, potem smo tudi sami že predlagali določena znižanja. Ampak če pa se še dodatno znižajo izdatki za te agencije, pa lahko to negativno pliva na njihovo delovanje. Europol bo imel sedaj več pristojnosti, več nalog po začetku veljavnosti TFTP-a in treba je zagotoviti izvajanje teh pristojnosti verjetno bo treba rebalansirati proračun za leto 2011, glede na to, kar smo mi predlagali. Dejansko je treba natančno razmisliti o teh vprašanjih. Razumem vse zahteve po eh, proračunskih omejitvah, eh, vendar pa istočasno pozivam na to, da moramo zagotoviti nadaljevanje dela. Komisija se je zavezala, da bo te politike izvajala na različnih področjih notranjih zadev in pravosodja, kajti ravno za ti dve področji bi ta znižanja proračunskih sredstev lahko prinesla negativna posledice. Hvala lepa. Eh, eh, Kot sem prej povedal, smo imeli ploden sestanek uh, s poročevalci v senci, da smo vzpostavili prioritete. Mm, v tem odboru eh, Libe, ko gre za pilotne projekte in pa pripravljalne dejavnosti. Imamo še čas, da predstavimo predloge. Mm, in sicer mm, želimo ta proračun še izboljšati. Sam sem podal predlog, ki je zelo kratek in jedrnat. Eh, v stilu prejšnjih poročil, ki so tudi kratka in tega mora upoštevati odbor za proračun. Morda bi lahko slišali še uh, mnenje članov odbora. Gospa Keller želi besedo, potem gospa Jimenez in še nekateri drugi. Izvolite, gospa Keller. Hvala. Glede osnutka mnenja naj povem da ne gre samo za to, da bi uh, želeli več denarja pod pravim razdelkom, ampak gre tudi za to, zakaj bomo ta denar porabili. V številnih proračunskih vrsticah vidim pomankanje uh, razlogov za povečanje sredstev. Nikoli to ni dobro upravičeno, zahteva se samo več denarja, nikoli pa se ne pove, zakaj je potrebnega več denarja ali pa zakaj je pripisanega manj. Uh, tudi malo podatkov o tem, zakaj se denar ni porabil. Tukaj bi rada več razlage. Upam, da jo bom tudi dobila. Morali bi bolj gledati na kakovost, na kvaliteto kot na kvantiteto. Povedano je samo, pod katerim razdelkom se je vsota povečala, vendar nam to ne pove veliko. Ko gre za. Eh, informacije o SIS-u, o informacijskih sistemih, eh, o denarju, ki je za to namenjen. S tem se strinjam, vendar pa kako naj se eh, strinjamo s proračunom, ki da 20-30 milijonov nekemu sistemu, ki sploh še ne obstaja. Tukaj bi rada bolj podrobne informacije o tem, zakaj je bil denar porabljen prej. Preden bomo glasovali, bi rada te podatke. Vi, predsednik, ste rekli, da boste prosili za informacije o tem, kako se porablja denar, da boste prosili za mnenje tudi računsko sodišče. Morda imate že kaj več podatkov o tem. Hvala. Er- hvala, gospa Jimenez. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Prebrala sem področja, za katera naj bi bilo namenjenega več denarja. Prebrala sem vaš uh, vaše poročilo. Mm, in pri razdelku, ko gre za terorizem, sem videla, da je namenjenega več denarja. Ta, to povečanje pa uh, spada na področje svobode in varnosti, kot to opredeljuje tudi izbonska pogodba. Moje konkretno vprašanje je, če želite pokriti vse pristojnosti in potrebe, uh, v tem okviru. Uh, uh, kako boste ta denar zagotovili? Ko sem pogledala različna področja, ki jih želimo pokriti, sem ugotovila, da jih je veliko, ko gre za uh, pripravo in pa preventivnost, za preventivne ukrepe pri terorizmu, se mi zdi mm, definicija oziroma to področje zelo široko. To področje skuša Eh, pokriti preveč in to me skrbi. Skrbi me tudi, da bi še uh, naprej oziroma prizadevala si bom, da bi še naprej pomagali žrtvam terorizma. Obstaja mreža uh, na tem področju, ki je zelo pomembna in tudi to bi morali vključiti. Gre za uh, psihološko-socialno pomoč za žrtve terorizma. Zanima me, uh, ali boste pokrili vse te potrebe žrtev terorizma prav tako s tem razdelkom. Hvala. Gospod Van de Kamp. Eh, eh, štiri kratke komentarje imam. V nizozemščini imamo star pregovor, ki pravi, eh, ne šteji golobov, preden jih ne ujameš. In to eh, bi lahko veljalo tudi tukaj za nas. Mi moramo ta proračun eh, dobro obravnavati. Programi, ki smo jih začeli pozno, ne bi eh, smeli postati žrtev nekih eh, proračunskih rezov. Podpiram gospod Keller pri eh, njeni želi po več informacijah o določenih točkah preprosto potrebujemo več informacij. Če se je določen program začel eh, pozno, pa mislim, da mu ne bi smeli vzeti sredstev, ko gre za leto 2009 in 2010. Programi, ki so se takrat začeli, eh, lahko doživijo določene reze, vendar pa ne eh, programi, ki so se začeli pozno. Na določenih področjih bi morda predlagal tudi bolj specifične omembe, Eh, odbor Libe ima eh, kar dolg seznam zahtev. Morda bi lahko na kratko menili tudi Štokholmski program ali Europol. To so teme, kjer se moramo boriti zase. Nima pa smisla, če Evropski parlament uh, oblikuje nek ambiciozen štokholmski program, pa potem ne bo imel sredstev zanj. morda bi lahko eh, tukaj izpostavili nekaj eh, prioritet, nekaj specifičnih eh, tem in jih vključili tudi v to poročilo. Za zaključek bi še enkrat pozval komisijo, nam lahko oprostite teh nekaj dodatnih minut. Zelo kratek uh, komentar teh komentarjev in vprašanj, ki so bila postavljena. Gre za uh, zmanjšanje programa boja proti terorizmu uh, in še nekatere druge omembe. Lahko, prosim, pred koncem razprave še to pokomentirate. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Razumem vašo željo, da potrebujete več eh, informacij o spremembah v proračunu. To sem si tudi zapisala v Activity Statement, ki govori o dostopu do uh, projekta. Torej, tam se govori o spremembah kar zadeva obveznosti. V teh dokumentih, eh, ki so nekoliko dolgočasni in naporni za branje, boste našli določene informacije. Te informacije smo pripravljeni dopolniti bilateralno ali v pisni obliku, če se tega želite. Torej, pripravljeni smo vam dati dodatne informacije v zvedi se s premembami, kar zadeva obveznosti. Potem eh, področje varnosti eh, in svobošče da zahtevali smo 24,4 eh, odstotno povečanje eh, ob obveznosti za obdobje 2010 v primerjavi 2009, se pravi do precejšnjega povečanja naj bi prišlo. Potem šest viz, eh, proračun za Dans le projet de budget. Proračun za SIS-VIS. Vemo, do kakšnih zamud je prišlo pri razvoju projekta SIS. Po Beniko 1 vemo, kakšna je bila odločitev sprejeta na zadnjem svetu PNZ in sedaj se pogovarjamo s svetovalcem, da ocenimo proračunske potrebe, skratka, da ocenimo, koliko denarja bo še potrebno, da se program SIS-VIS konča, zaključi. Seveda boste obveščeni o tem, kako pogajanja potekajo. Zavezali smo se, da vam bomo dali zelo eh, natančne eh, informacije in tudi na eh, naslednjem svetu oktobra. Nasplošno gledano lahko rečem da sem se s svojimi sodelavci pripravljena bolj podrobno odgovoriti na vaše vprašanja, kot sem rekla, ali bilateralno ali v pisni obliki. Sedaj nimam več časa, ampak na ta način lahko odgovorimo bolj podrobno na vaše vprašanja. Proračun, ki ga predlagamo, spoštuje finančni program za leto 2011, zlasti programe solidarnosti, to so večletni programi, tu je bilo potrebno zagotoviti finančno programiranje in to smo spoštovali pri pripravi proračuna. Upoštevali smo tudi stopno realizacije in kar pa zadeva agencije, pa moramo upoštevati to, da bodo nekatere eh, agencije imele več nalog. Europol, na primer, Frontex in tudi Agencija za temeljne pravice bo imela več nalog in to moramo spoštovati in poštivati. Hvala. Hvala, gospa Parjat. Uh, uh, Rad bi se zahvalil vsem tolmačem, ker ste bili potrpežljivi z nami. Zapisali smo si vse pripombe. Imamo še kar nekaj časa, kaj ti smo še